Dobro jutro, spoštovani kolegi, bomo kar začeli. Imamo kar precej na dnevnem redu. Začeli bomo z strukturnim dialogom z komisarjem Reinersom za pravosodje. Prisluhnili bomo predstavitvam ministrov, ki so odgovorni za uh, resor odbora Libe iz eh, hrvaškega predsedstva. Ampak preden pa začnemo, pa bomo začeli s sedmo točko in sicer gre za teme povezane s terorizmom. Naj vas spomnim, da sem med plenarnim zasedanjem v Štrasburgu prejšnji teden govoril z komisarjem Johansenom, oziroma komisarko. In sicer o situaciji v zvezi s tem uh, dosjejem, ki je bil kar nekaj časa zablokiran. Imamo razlike med uh, mandatom za pogajanje parlamenta in sveta. Komisarka se je končno zavezala k temu, da bo predstavila kompromisni predlog, kar je odbor Libe vse čas zahteval. Pred tehničnimi sestanki bo predstavila ta kompromisni predlog, zato da bomo olajšali pogajanja. Kot pa veste, je situacija takšna. Parlament je sprejel po prvem branju eh, prvo stališče, še v prejšnjem mandatu. Decembra 2019 je odbor Libe izglasoval začetek pogajanj s svetom. Prišli smo do drugega uh, sporazuma, na to pod finskim predsedstvom smo vodili politični eh, dialog, uh, trialog, se upravičujem, ampak uh, nobenih rezultatov zaenkrat še ni. Mislim pa, da bi bilo sedaj uh, pomembno, da slišimo poročevalca, ki bo predstavil trenutno situacijo v zvezi z medinstitucionalnimi pogajanji. Na to pa bomo odprli razpravo, začenši z poročevalci v senci. Gospod Jaki, izvolite. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Bom govoril polsko. Korzystając z glede na mandat, ki nam ga je poveril ta visoki zbor 17. oktobra lanskega leta, smo s kolegi odbora Libe začeli s težkim delom. V teh eh, manj kot treh mesecih nam je uspelo upraviti 16 sestankov, od tega šest koordinacijskih na ravni parlamenta, sedem tehničnih sestankov in tri trialoge. Zavedati se moramo, da dokument Evropskega parlamenta in sveta predstavljata dva zelo različna dokumenta. Svet je predstavil popolnoma drugačno stališče glede ključnih vprašanj eh, v primerjavi z parlamentom in eh, komisijo. Poleg tega, zahvaljujoč težkemu delu celotne ekipe, nam je vendarle uspelo skleniti kompromis glede vseh zadev v tem velikem dokumentu. Zadnji trilog je potekal v decembru, zadeval je regulacijo in pa definicije, kaj je turistična vsebina in kaj je kaj predstavlja kaznivo dejanje na tem področju. Opredelili smo filtre pristojne organe glede eh, presojanja vsebin, eh, pristojnosti in tako naprej. Govorili smo tudi o pomembnem členu 7, osebini, potem eh, člena 16, pravnih subjektov, ki zastopajo subjekte oziroma entitete ter evalvacijo. Prav tako smo sprejeli kompromis glede definicije in eh, področje uporabe te uredbe, vključno z mehanizmi in verovalkami za svobodo govora in eh, širjenje različnih idej. Prav tako delamo še naprej na uradnem koledarju. V sredo bo Marina Kaljurant in Patrick Baer eh, organizirala javno predstavitev. V februarju bomo imeli ekspertni panel skupaj z Europolem in drugimi ne, vladnimi organizacijami, tudi s organizacijami človekovih pravic, na kar ste vabljeni. Prepričan sem, da bomo na teh panelih tudi eh, uspeli eh, bolje pripraviti kompromise in razumeti vse argumente, ampak že zdaj se moramo zavedati, da kljub temu, da nam je uspelo ta dokument prečistiti vseh tehničnih eh, odprtih vprašanj, ostajata dve ključni zadevi, o katerih moramo odločati. In tu imamo popolnoma drugačno stališče primerjavi z svetom in komisijo. Gre za prvi element, ki je najbolj kontroverzen, se pravi eh, čezmejne odredbe za umik vsebin. Gre za nekaj popolnoma novega, kar še ni bilo uporabljeno na ozemlju EU in vse to je predmet zelo velikega nasprotovanja podjetij, ki delujejo na področju spleta. Komisija in svet si zelo želite tega novega orodja, Evropski parlament pa je od samega začetka na stališču, da to lahko preprečuje svobodo govora na spletu. In eh, sam sem redno v kontaktu s predstavniki vseh skupin v našem odboru in vem, da ni soglasja glede tega vprašanja. Enako velja tudi pri drugi kontroverzni temi in sicer tako imenovanih samodejnih filtrih na internetu. Svet želi uporabljati to urodje, Evropski parlament pa je že takoj sprejel stališče, da glede tega vprašanja ne moremo in se ne smemo pomikati naprej, saj to omejuje svobodo govora na spletu in eh, tu smo dokaj neumajne glede našega stališča. Če pogledamo ta dokument, smo dokaj daleč, imamo še dva, dve ključni vprašanji, ki jih je treba razčistiti. Namreč, Evropski parlament je na stališču, da je treba braniti temeljne pravice, svobode govora na spletu. Stališče sveta pa je, da je potrebno poskušati s temi novimi urodji, ki so tako zelo eh, kontroverzna in ravno zaradi tega ne moremo zapriti tega postopka, ker nobena stran ne želi popustiti. Kljub vsemu pa sem optimist, kot sem dejal, bomo onkraj eh, redne časovnice, ki je zelo ambiciozna, v tem letu organizirali tudi več strokovnih srečanj, ki upam, da nam bodo pomagale pri razumevanju argumentov vseh strani. Kot rečeno, sem veliko optimist in ob tej priložnosti bi se tudi rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci, ki delajo na tem dokumentu in ki so prispevali k temu, da smo zdaj samo še pri ključnih eh, dveh odločitvah, ki sem jih eh, ravno kar tudi razložil. Hvala lepa. Mr. Jackie, for that. Hvala lepa, gospod Jaki, za uh, to predstavitev sedanje težke situacije. Sedaj pa je čas, da prisluhnemo poročevalcem v senci. Bomo začeli z uh, ELS-om, gospod Sansalehos, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Rad bi se najprej zahvalil poročevalcu tega poročila za opravljeno delo. To je zapleteno delo in kot je pojasnil, so bila stališča na začetku zelo um, odmaknjena eno od drugega in še vedno se precej razhajajo glede pomembnih tem. Zabeležili smo precejšen napredek, in to na področjih, ki so sprožala precejšne razprave. Naprimer, eh, definicija terorizma, to je ključnega pomena za to, da se je določilo področje uporabe eh, te zakonodaje. Prav tako smo imeli težave tudi z definicijo eh, pristojnega organa. Eh, organa, ki je torej pristojen za te teroristične spletne vsebine. In to sta dve težki tematiki. Na to vprašanje čezmejnega sodelovanja jasno je, da eh, ta uredba mora prinesti dodano vrednost glede na to, kar že obstaja in uh, mora vključevati uh, čezmejno eh, razsežnost eh, na področju eh, terorističnih vsebin. Imamo že nekaj formul, nekaj predlogov in predloge komisije bodo pomembne. Glede vprašanja filtrov, treba je spoštovati to načelo, da se ne more nobenemu ponudniku storitev usiliti eh, splošnega nadzora vsebin. Istočasno pa moramo tudi delati na preventivi. Gre pa v resnici za to, da na ta način bomo prišli na sistem, ki bo prostovoljne narave oziroma iz sistema, ki je prostovolen, na sistem, eh, ki bo bolj reguliran. Po mnenju ELS-a je ključno, da lahko ponudimo rešitev glasti glede eh, vprašanja čezmejnega eh, sodelovanja in teh mandatov za umik vsebin. In pa eh, glede vprašanja filtrov. Mislim, da tu uh, lahko najdemo sporazum tudi med komisijo in uh, svetom in uh, lahko, uh, na tem lahko še naprej delamo. Hvala lepa, gospod Sansalehos, za skupino S in D. Gospa Marina Kalingrande, izvolite hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem eh, gospodu poročevalcu, gospodu Jakiju, ne samo za eh, predstavitev danes, temveč eh, tudi za način, kako je vodil pogajanja v zadnjih petih, šestih mesecih. Ne strinjam se s tem, da je bil ta dosje zablokiran. Nasprotno, veliko tehničnega dela smo pravili, našli smo kompromise. Ja, še vedno obstaja nekaj uh, vprašanj, ki so odprta, o katerih je treba odločiti med uh, trialogi. Ampak uh, pod vodstvom gospoda Jakija smo precej naredili. Nihče ne meni, da bi morali uh, dopustiti teroristične vsebine na spletu. Vsi se strinjamo, da je treba te odstraniti. Uh, Eh, razhajamo se glede tega, kako to narediti. In vprašanje je to, kako lahko ta politični dokument spremenimo v eh, dokument, eh, ki bo omogočil izvedbo, ki bo prenesla rezultate. In tu se ne strinjamo s komisijo in svetom. Prejšnji govorci so izpostavili nekatera vprašanja, ne bom ponovila tega, kar ste že povedali, ampak rada bi uh, izpostavila uh, te, uh, to čezmejno sodelovanje. Tudi meni bi se zdelo bolje, če bi uh, EU delala kot uh, skupni pravosodni prostor. Ampak zaenkrat uh, takšne situacije še ni. In zato potrebujemo čezmejne zavezujoče okrepe, ki zaenkrat vsi vemo uh, niso uh, izvedljivi. Parlament ima dobro stališče, ki ga je sprejel že prejšnji parlament. Naš mandat je močen in vem tudi, da v postopku pogajanj bomo morali iskati kompromise. Ampak ti kompromisi ne smejo ogroziti eh, boja proti terorizmu. Nasprotno, ti kompromisi morajo ta boj narediti še bolj učinkovit eh, in eh, še hitrejši. Zelo me veseli, da je komisarka Johansson tu tudi osebno zavezana temu postopku. Veseli me, da bom lahko z njo delala. Imamo tudi novo predsedstvo sveta, veselim se tudi sodelovanja z njimi. In mislim, da eh, sedanja časovnica, torej s prvim dialogom marca, je ustrezna. To nam eh, pusti dovolj časa, da se pogajamo med eh, sabo in na to svetom in komisijo in da lahko pridemo do dobrega sporazuma. Ampak eh, Dejstvo je, da ne moremo sprejemati samo političnih dokumentov, ki jih ni mogoče izvesti. Eh, naša obveza je, da najdemo rešitve, ki bodo izvedljive, ki bodo učinkovite in ki nam bodo pomagale resnično se boriti proti terorizmu, kajti glede tega se vsi strinjamo. Terorizem na spletu ne sme obstajati. Hvala lepa, gospa Kaligrant. Gospa Para Sartundo za Renew. Hvala lepa, predsednik. Eh, tudi sama se pridružujem eh, kolegom eh, pri čestitkah gospodu Jakiju. Njegovo vodstvo je bilo odlično in vsi smo bili vključeni v to delo. Dejansko smo naredili kar nekaj in duh, v katerem delamo, je ta, da iščemo življenske rešitve, rešitve, ki jih bo mogoče eh, izvesti. To, kar je parlament že sprejel, eh, ni nobena uvera, nasprotno, ampak moramo eh, narediti še korak naprej. Glede pogajanja, naj povem, da je bila časovnica zelo intenzivna in mislim, da potekajo ta pogajanja z neko normalno uh, hitrostjo uh, in uh, skupaj z, z komisarko Johansson upam, da v prihodnih mesecih ne bomo izgubili veliko časa in uh, da bomo lahko našli rešitve, ki so zaenkrat. Uh, težke v tem smislu, da bo težko premostiti razhajanja, ki obstajajo tudi s svetom in eh, komisijo. Ampak eh, upam, da bomo to lahko dosegli. Kar pa je gotovo, pa je to, da ko govorimo o eh, čezmejnih režimih, pa smo zelo zavezani močnemu sodelovanju. Moramo pa najti rešitev, kako lahko ena država poseže v teritorij druge države eh, na tak način, da se spoštuje vse vidike suverenosti. To moramo urediti. Resnično moramo iskati rešitve, iskati uh, način, kako premustiti te, eh, ta, te razlike med stališči, zato da se bomo lahko učinkovito borili proti terorističnim vsebinam na spletu. Hvala lepa, gospod Brejer za zelene. Hvala lepa, poročevalec, spoštovani kolegi. V tem doseju gre resnično za to, kako po eni strani umakniti teroristične vsebine iz eh, spleta in po drugi strani spoštovati temeljni pravice. In uh, mi uh, smo um, se pogajali skladno z stališčem, ki ga je sprejel uh, prejšnji uh, parlament. Uh, In eh, naš namen je, da se zagotovi temeljne pravice na spletu. In zato smo predstavili kar nekaj sprememb, vključno spremembo um, naslova. Mi uh, ne želimo uh, obveznih samodejnih filtrov, ki bodo vodili v uh, masovno blokiranje uh, um, vsebin, zato ker algoritmi ne morajo uh, eh, razumeti na isti uh, način kot človek vsebin. In uh, zato je ta pristop za nas popolnoma nespremljiv. Poleg tega parlament uh, želi tudi, da bi ti um, uh, mandati za odstranitev uh, osebin, da bi jih uh, izstavljale neke neodvisne, neodvisni organi. Uh, in ta uredba eh, bo predstavljala preseden za eh, urejanje eh, nezakonitih spletnih vsebin in zato moramo tu obrati pravo pot raziskovalci, umetniki, novinari, vsi eh, ti ljudje nas eh, opazujejo. Eh, prejeli smo veliko pisem, veliko dogodkov smo organizirali, veliko izmenjav s civilno družbo, z mm, z različnimi agencijami eh, za temeljne pravice eh, in tudi eh, trije posebni poročevalci Združenih narodov so se na nas obrnili z oprošnjo, da se zagotovi temeljne pravice. Mi v parlamentu smo strnjeni za tem stališčem parlamenta in zato se zahvaljujem ehm, poročevalcu in poročevalcem v senci za to, da se pogajajo na osnovi tega uh, stališča. No, pogajali smo se samo dva meseca doslej, uh, dosje nikakor ni zablokiran, uh, veliko smo naredili, precejšen napredek smo zabeležili, kot so povedali že uh, kolegi. V zadnjem trialogu, naprimer, uh, smo res delali v tem duhu iskanja kompromisov in uh, Tudi med sabo v parlamentu iščemo kompromise. Pomembno je to, da moramo biti jasni tako na pravem svetu kot komisije, da naš predlog eh, bo imel eh, zelo pomembno dodano vrednost eh, glede učinkovitosti. Eh, mi bomo uvedli tudi časovnico, to zaenkrat ne obstaja. Želimo mehanizem, ki bo učinkovit, ki ga bo mogoče uresničiti in to eh, tudi eh, izven meja posameznih držav. To zaenkrat ne obstaja. Omogočili bomo pristojnim organom, da bodo. Uh, opozarjali uh, na takšne vsebine, da bodo uh, zahtevali umik takšnih uh, vsebin. Uh, prav tako bomo uh, tudi um, te uh, ponudnike storitev prisilili k temu, da bodo uh, obveščali v zvezi z temi uh, podatki in temi vsebinami. Uh, Z drugimi besedami, eh, resnično se bomo borili proti terorističnim vsebinam, istočasno pa moramo zagotoviti temeljne pravice in zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri pogajanjih. Gospod Laron, za ide, ne vidim ga v dvorani. V tem primeru bomo nadaljevali z Guo, Gue, gospa Kornelija Engst. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala poročevalcu, ki je resnično zgledno vodil ta proces. Moram reči, da je to resnično posnemanja vredno. Zdi se mi eh, dobro, da sodelujete z nami, tako kot sodelujete tako na tehnični ravni, kakor tudi s poročevalci v senci. Mislim, da je to prava pot, mislim, da na ta način lahko dosežemo napredek in zdi se mi tudi, da na ta način puščamo vse možnosti odprte, to se mi zdi dobro in zato vas eh, res eh, srčno podpiram in se vam zahvaljujem to kot prvo. Kot drugo, ključno za nas je, da ključni elementi stališča parlamenta ostanejo ohranjeni. O tem smo že govorili, želimo dve zadevi, logično, izpostaviti in jih tudi ohraniti. Seveda želimo, da se brišejo, črtajo teroristične vsebine, to je jasno, tu ni nobenega nesoglasja v parlamentu. Obenem pa moramo poskrbeti tudi za neodvisnost teh sistemov in za veljavo načel pravne države v posameznih državah in seveda so tu tudi svoboščine in temeljne pravice, vključno z svobodnim internetom. To seveda zdaj je tisto, kar je kočljivo in tu moramo najti pravo ravnovesje. Zato smo še naprej skeptični, kar zadeva čezmejne rešitve, smo pa pripravljeni iskati tudi kompromise in z tega vidika mislim, da je pomembno, da se ohrani omenjeno ravnovesje. To, kar sploh eh, ni predmet razprave, so tako imenovani upload filtri. Eh, širom Evrope mislim, da internetna skupnost eh, tako zelo, zelo jasno določa kaj in kako. Še danes me jezi, da smo glede avtorskih pravic tu dosegli eh, dokaj slab eh, rezultat. Mislim pa, da moramo zagotoviti predvsem, eh, da se to opredeli kot obveznost. Sveda vemo, da obstajajo upload filtri, to je jasno, ampak eh, takšen filter kot obveznost mislim, da je popolnoma napačen pristop. Eh, Novinarstvo, umetnost, svoboda medijev, mislim, da lahko zaide težave, težave s takšnimi uh, samodejnimi upload filtri, tako da tu mislim, da moramo biti vsekakor zelo previdni. Sicer pa mislim, da, da nam bo kar uspelo. Hvala. Hvala lepa. Kot eh, rečeno, ne uh, smemo začeti preveč zamujati z dnevnim redom, ker imamo še kar precej točk na dnevnem redu. Imamo predstavitev Eurojusta in na to eh, komisar za pravosodje in na to eh, hrvaško predsedstvo. Zato predlagam, da kar nadaljujemo z naslednjo točko. Uh, komisija mislim, da že čaka pred dvorano. Uh, slišali smo komisarko Johansson. Uh, Slišali smo, da je pripravljena z, uh, sodelovati tudi z uh, konkretnimi uh, predlogi, s katerim želi premostiti uh, razhajanja med predlogi komisije in sveta. In um, ocena je bila kar opogumljajoča, kljub težavam, ki smo jih srečali na poti. Vidim, da ste konstruktivni, um, da ste zadovoljni s potekom uh, dela morda eh, komisija želi samo na hitro kaj dodati, ni pa nujno, če želite. Eh, zelo na kratko bi se zahvalila Evropskemu parlamentu za odlično upravljeno delo, za odlična pogajanja, dosedanja pogajanja. Eh, zelo me veseli, da uh, slišim v dvorani toliko prispevkov, ki gredo v smeri uh, Eh, sodelovanja, iskanja kompromisov in kot je eh, predsednik povedal, mi smo eh, pripravljeni na to, da pomagamo pri iskanju kompromisov in iskanju učinkovitih ukrepov za boj proti terorističnim vsebinam na spletu. Hvala lepa. Gospod Jaki, če želite uh, nekaj minut za sklepne besede vidimo, da so poročevalci v senci zelo pripravljeni delati. Hvala lepa, hvala komisiji, hvala predsedniku. Bom govoril polsko. Ja, również bar... ja, tudi jaz se zelo prisrčno zahvaljujem vsem za tako konstruktiven pristop. Zelo cenim še posebej to, da nam je uspelo sestaviti zelo dobro ekipo in pri tako težkih razpravah, kot je ta, nam eh, vedno znova uspe najti kompromis. Ampak ne pozabite, da smo danes na točki, kjer moramo sprejeti absolutno temeljne odločitve glede prihodnosti, eh, tudi varnosti EU. Torej, ti dve vprašanje, ki sta pred nami, sta vprašanje, ki sta res brez primere. Do sedaj nismo sploh še uporabljali takšnih orodij, kot naprimer čezmejni nalog za umik vsebin. Tako da postavlja se vprašanje, ali mi s tem, ko sprememo neko kompromisno rešitev, če morkoli popuščamo. Tako da mislim, da moramo tu biti vsekakor zelo enotni in kot svet vidi, glede vprašanja temeljnih pravic eh, na spletu je vsaj za parlament eh, bore malo možnosti za kompromis, koliko jaz vidim. Hvala. Thank you. That'll do us to this point. We have heard the state of the play. Hvala lepa. To je to. Ja, kot rečeno, mislim, da je čas, da gremo naprej na naslednjo točko. In sicer točka 8, Eurojust. 31. Eh, oktober Eh, je bil dan, ko je tam potekal obisk delegacije. Točka 9 izmenjava mnen z našim eh, gostom danes. Najprej prvi gost, gospod Ladislav Hamram, predsednik eh, Eurojusta. Pozdravljeni, predsednik Eurojusta. ki redno poroča pred odborom Libe. Lep pozdrav. Začeli bomo torej s predstavitvijo nove uredbe Eurojust iz leta 2018, ki je stopila v veljavo decembra 2019. To je zelo dobra priložnost za to, da predsednik Eurojusta poda nekaj najnovejših eh, informacij glede implementacije sploh upoštevajoč spremembo stališča Danske glede Eurojusta zaradi tako imenovane Lizbonizacije. To je tudi dobra priložnost za to, da se opravi pregled sodelovanja Eurojusta s tretjimi državami, tako kot v preteklosti smo sklenili več sporozumov o sodelovanju z Eurojustom, z Albanijo, Gruzijo in Srbijo. Najprej torej prisluhnimo gospe Pagzarur Tudnoa glede poteka obiska delegacije in tudi gospod Vince, potem pa bomo prisluhnili predsedniku Eurojusta in do 10.15 imamo čas za razpravo, takrat pa se bo z nami sestal gospod Reinders. Reinders, izvolite. Presidente. Hvala. Naša misija mm, je potekala povsem običajno. In naj povem, da smo dobili zelo dober vtis glede programa dela agencije. Ta program je zelo dopolnjen, tudi naša misija je bila eh, zelo pestra in Mislim, da agencija zelo dobro deluje, ima proaktivno, dinamično ekipo. Treba je seveda iskati eh, priložnosti za izboljšave, ampak Eurojust eh, ima predvsej eh, natrpan program, veliko dela upravijo. Zdaj je to postala zelo zapletena tema, zato ker je organiziranega kriminala vse več vse več je konkretnih eh, primerov, eh, ki so tudi vse bolj zapleteni. Dobili smo nekaj takih eh, primerov, videli smo simulacije in vse se nam je zdelo zelo zadovoljivo, kajti oblike kaznjivih dejanj so um, vse bolj kompleksne in Eurojust se mora na to odzivati. Potem govorili so tudi o svojih realnih potrebah, eh, glede na sredstva, ehm, denar, ki ga potrebujejo, potem opremo in eh, vse drugo, s čimer bodo zagotovili eh, varnost in pa policijsko in pravosodno sodelovanje. Treba bi bilo povečati sredstva, ki jih dodeljujemo Eurojustu. Pri Eurojustu so se sredstva zmanjšala in to se mi zdi neka vrsta anomalija v verigi teh agencij, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem varnosti. Upam, da bomo danes v izmenjavi mnen tudi spregovorili o tem. Naj povem, da smo mi bili zelo zadovoljni s tem, kako poteka delo, kako je bil izveden naš program, kako se izvaja program Eurojusta in pa kako učinkovita je ta agencija. Govorili smo tudi o pravosodnem sodelovanju, eh, predvsem o preiskovalnem nalogu in nalogu za prijetje. Mm. Imamo tudi pomemben mehanizem sodelovanja. In treba je pa predvsem upoštevati te nove oblike kaznjivih dejanj. Eh, Um, in to, kako se je družba spremenila v zadnjih 20 letih. Eurojust je vse bolj obremenjen. In povedali so nam, da so v zadnjih šestih mesecih prejeli več kot 900 primerov nalogov. Mm, treba je govoriti tudi o vzajemnem zaupanju, ki je temelj mm, za delo in pa tudi potrebo po harmonizaciji. No, to vse zadeva čezmejne zločine in kazniva dejanja. Pa še nekaj so nam povedali, kar se nam je tudi zdelo zanimivo. In sicer. To, da Eh, ne sme eh, prihajati do konflikta interesov z Evropskim javnim toživstvom. Eh, Eurojust izhaja iz držav članic, ni tako federalizirana enota, kot pa bo to urad javnega toživca. Hmm, potem dobili smo predstavitev različnih primerov in s tem videli, eh, kakšna je situacija, dejanska situacija v šengenskem prostoru. Ehm, ukvarjali smo se s tem, kako na realen način zagotavljati pravičnost eh, in pa preprečevati nekaznovanost. Eh, govorili smo o uporabi mm, instrumentov, naprimer naloga za prijetje, preiskovalnega naloga in tako naprej po tem eh, čezmejnem sodelovanju eh, in pa tudi o novem instrumentu Evropskega javnega toživstva. Še nekaj konkretnih vprašanj se je tudi pojavilo, nekatera so bila tudi tehnične narave eh, in sicer, ko gre za sisteme, digitalne sisteme, internetne sisteme vse, kar lahko ostane zadaj, če ne bomo teh sistemov razvijali naprej. Veliko je podatkov in primerov in eh, da bo Eurojust vse to zmogel eh, nadzorovati in reševati, bo potreboval ustrezna sredstva. In eh, potrebujemo pa tudi tehnični napredek na teh področjih. Brez tega lahko Eurojust v prihodnosti postane neučinkovit. Upam, da bomo danes lahko tukaj imeli plodno izmenjavo mnen eh, in da bomo govorili poglobljeno tudi o vseh teh temah. Hvala. Hvala, kot razumem, bi gospod Vince tudi eh, član te delegacije. Če želite kaj dodati, izvolite. Ja, hvala, predsednik, spoštovani kolegi, samo par zadev glede te naše misije oziroma obiska delegacije. Najprej hvala celotni ekipi Eurojusta za tako celovit in koristen pregled aktivnosti. Moram reči, da smo bili kar nadušeni, kajti velika raznolikost primerov več deset tisoč samo v letu 2018, moram reči, da je kar navdušujoče za agencijo z malce nad 300 zaposlenimi. Zelo cenimo tesno sodelovanje oziroma uh, dobro sodelovanje mm, v internih strukturah agencije, tudi vzpostavitev tako imenovanega repozitorija znanja. Eh, na sestanku smo tudi izpostavili pomen tesnega sodelovanja med Eurojustom in drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev gre za ključne akterje v isti varnostni verigi. In na ta način smo naredili konec tudi težkim eh, primerom, kar zadeva pregon. Zelo cenimo tudi tesno sodelovanje z Europolom na področjih kibernetske kriminalitete, terorizma, intelektualne lastnine in podobno. Kar zadeva odnose z EPPO-jem, Vsekakor obžalujemo, da ta oba organa nista, ne imata sedeža v istem mestu, glede na podobne vloge. Novo ustanovljenje EPO mislim, da bi lahko tu odigral pomembnejšo vlogo, ampak mislim, da so določeni prvi koraki že narejeni, kar zdaj osodlovanje. Treba bo tudi bolje pozicionirati obe agencije še posebej, kar zadeva delovanje EPPO-ja, ko bo ta začel z delom in ko bomo dobili letna poročila obeh agencij, mislim, da bomo lahko povedali več. Glede eksteritorijalnega sodelovanja imamo vrsto sporozumov s tretjimi državami in to mislim, da je zgled odličnega sodelovanja s temi tretjimi državami. Vemo, da se kriminal ne ustavlja na mejah, še posebej ne na mejah EU. Zato je delo Eurojusta pri krepiti takšnih sporozumov s tretjimi državami ključnega pomena in na to kaže tudi 75 odstotno povečanje primerov iz teh držav v letu 2018. To je torej ključni element varnostne arhitekture EU. Eurojust spodbujamo naj eh, komunicira bolje, kajti po takšnih eh, težavnih primerih države članice dobijo seveda vse eh, so slavo, tako rekoč, ampak seveda mora tudi eh, javnost eh, vedeti več, tudi glede uloge pravosodnega sodelovanja. Učinkovito in dinamično sodelovanje s parlamentom je torej izjemno pomembno. Agencija nam je v bistvu ponudila, da bo predstavila takšne primere tudi in kamera na sestankih Libe. Eurojust je seveda samo manjši sestavni del celotnega varnostnega proračuna, je pa treba vedeti, da je ta agencija pod velikim eh, pritiskom dodatnega priliva dela in samo enodstotn, enodstotno povečanje sredstev za prihodne eh, leto, glede na močno rast pripada novih zadov, predstavlja res veliko skrb. To je še posebej zaskrbljujoče glede novih nevarnosti, s katerimi se sooča EU, ki velica kriminaliteta, geotapljenje imigrantov in podobno. Zato me tu zanima ocena predsednika Europola, kako bi potrebe za dolgoročno financiranje Europola lahko uskladili tudi z predlogom večetnega finančnega okvira. Torej še enkrat hvala lepa za to, da ste nas gostili. Naša skupina bo seveda še naprej močna partnerica vaše agencije. Hvala lepa, če besede ne želi noben drug sodelujoči na tem obisku, potem predlagam, da besedo kar damo predsedniku Eurojusta. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav sem. Tu sem zato, da izrazim tudi naš vašo hvaležnost, za vašo podporo, kar zadeva proračun za leto 2020. Zahvaljujoč vaši podpori imamo sedaj bistveno eh, boljše finančne izglede za letos. Eh, hvala lepa tudi Majte in Rolandu za zelo navdihujočo razpravo. Mislim, da smo se veliko naučili skupaj in upamo, da ste se tudi vi kaj naučili od eh, nas. Vse, kar je bilo povedano, lahko le potrdim in seveda naša ponudba stoji, da torej, pridemo pred odbor Libe, da vam predstavimo resnične probleme, s katerimi se soočajo praktiki, torej na tem se lahko delamo, če je kaj interesa z vaše strani. Kot prvo, glede samega poročila omenjene misije, seveda omenili ste določene težave, določene izzivi, ampak današnji prispevek bi rad postavil v drugačno perspektivo. Resnično menim, da je sodelovanje med državami članicami nekaj, kar še nikoli ni bilo na tako visoki ravni kot danes, tako dobro in tako zelo intenzivno sodelovanje, kot ga imamo danes. Kar zadeva številke, boste videli oziroma ste že videli, to le potrjujejo. Države članice vse bolj sodelujejo in če se ozremo nazaj, pred 20 leti ni bilo evropskega naloga za prijetje, evropskega, evropske odredbe za preiskavo, ni bilo skupnih preiskovalnih enot in mislim, da v bistvu zdaj gremo končno v pravo smer, eh, prehajamo iz nekakšne izolacije, osamitve v sodelovanje. Seveda imamo izzive, imamo pa tudi dosežke in eh, uspeh. To zahvaljujoč vaši podpori in vašemu delu. Kar zadeva število primerov. Eurojust je lansko leto obravnaval skoraj da 4000 novih primerov. Tako imamo zdaj skupno 8000 eh, odprtih primerov, večinoma iz držav članic, imamo pa tudi kar nekaj primerov, ki se zaključujejo v tretjih državah. Imamo skoraj da 1400 velikih operacij, kot jih imenujemo tu v okviru tega smo organizirali 430 koordinacijskih sestankov. Na teh sestankih eh, tožilci in preiskovalci izmenjujejo podatke iz svojih eh, spisov, podatke o osumljencih. Eh, morali so sodelovati in se pogovarjati, kajti ugotovili smo, da potekajo usporedne preiskave. Treba je bilo rešiti tudi, mora biti na nas križe interesov glede pristojnosti in uh, se odločiti, kdo bo kaj eh, preganjal. Uh, glede na razlike v sodnih, pravosodnih sistemih smo se morali pogovarjati tudi o strategijah, o tem, kako razreševati to problematiko, kdaj organizirano kriminalno skupino uh, tudi prestreči in kdaj opraviti hišne preiskave in aretacije. Glede operativnih rezultatov mislim, da imamo kar uh, dobre operativne rezultate. To so rezultati držav članic, vaših kolegov, mi jim samo pomagamo doseči te rezultate. V 800 primerjih smo se uspeli dogovoriti, kje bo potekal pregon osumljencev. Več kot 2500 eh, osumljencev smo pridržali, prav tako smo omogočili na tisoče evropskih nalogov za prijetje evropskih eh, odredb za preiskavo in eh, zahtevko za medsebojno sodelovanje oziroma pomoč. Rad bi tudi izpostavil vlogo eh, mešanih preiskovalnih eh, skupin, ki igrajo ključno vlogo v boju proti čezmejni kriminaliteti. 272 takšnih ekip je bilo deležnih podpore Eurojusta, ne le z finančnega vidika, ampak tudi z tehničnega vidika in tudi z vidika naše strokovne podpore. In to je po mojem mnenju dokaz tega, da ta koncept pravosodnega stolovanja funkcionira in da to kaže tudi na to, kaj države članice lahko dosežejo s pomočjo agencije, kot je Eurojust. Če gledamo naprej, mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da Eurojust stoji pred tremi izzivi. Prvi izziv je globalizacija, kajti dejansko postajamo vse bolj brezmejni, tako rekoč, sploh z vidika pridobivanja dokazov. Poleg tega je tudi digitalizacija, ki predstavlja še en velik problem, ki stoji pred nami, še posebej, ko gre za izmenjavo digitalnega dokaznega gradiva, kajti včasih gre za več. Eh, gigabajtov, terabajtov podatkov in danes še nimamo varnih komunikacijskih kanalov, ki bi lahko podpirali izmenjavo tako obsežnih eh, datotek. Začeli smo tudi s projektom digitalnega kazenskega pravosodja, ki se loteva te problematike in ne na zadnje, to je še tretji izziv, s katerim se sooča prav vsaka institucija v EU, denar in viri. Sveda želimo še naprej delovati kredibilno, odgovorno, opravili smo svojo domačo nalogo, reformirali smo svojo organizacijo, da smo postali še bolj učinkoviti in da še več resursov lahko namenjamo vse večjemu številu novih, novo pripadnih primerov. Tako da hvala za vašo pozornost in veselim se vaših vprašanj. Hvala, gospod Hamran, hvala lepa tudi za predstavitev strani Eurojusta. Želim si le, da bi mi, poslanci v Evropskem parlamentu, sami bolje komunicirali z javnostjo, z evropskimi državljani, da bi vedeli, ker morajo vedeti, kakšen je obseg delovanja, kakš, kako velik je izziv in kako, kako veliko pomoč nam je ta inštrument za zagotavljanje sodelovanja v kazensko-pravnih zadevah, ne le ko gre za zaseg neopravičeno pridobljenega premoženja, ampak eh, tudi zagotavljanje aretacij za zelo učinkovitim orodjem evropskih nalogov za prijetje. Tudi to je nekaj, s čemer se ukvarjamo, zadeva funkcionira in predstavlja pomemben sestavni del v sestavljanki reševanja teh izzivov, ki ste jih omenili. Tako, zdaj odpiram razpravo ampak eh, še enkrat naj povdarim, da si lahko samo želim, da bi evropski državljani vedeli več o tem. Naša dožnost je, da jih eh, kolikor se le da o vsem tem obvestimo, da bodo vedeli, da to obstaja, da deluje. Tako, zdaj pa odpiram razpravo. Če želite pokomentirati predstavitev osnotka poročila mm, člana delegacije in pa predsednika. Gospod Peters, hvala. Ja, najprej čestitke predsedniku Eurojusta, kot ste dejali, je Eurojust zelo pomembna organizacija, agencija. Mislim, da moramo več govoriti o fantastičnem delu, ki ga Eurojust opravlja že več let. Par vprašanj. Uporaba podatkov za potrebe dokaznega gradiva. Imamo dva modela. Podatke lahko uporabljate, ko to ni prepovedano, ali pa podatkov ne smete uporabljati, ker je to prepovedano oziroma ni dovoljeno. Moje vprašanje torej je, kje smo pri tej razpravi v tem trenutku. Drugo, to ste tudi omenili in to zelo dobro poznamo. Namreč, ko mora Eurojust delovati tako, kot je v preteklosti, potrebujete proračun in tu moramo najti ustrezno ravnovesje med proračunom za Frontex, ki je gromozanski, in proračunom za vas, za Eurojust. Kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? Hvala. Hvala. Gospa Sipl. Hvala, hvala tudi za to predstavitev. Veseli me, da je raba Eurojusta in sodelovanje med eh, različnimi organi na pohodu, da se to izboljšuje, to je dobro sporočilo. Po drugi strani pa vedno znova poslušamo, da je sodelovanje pomankljivo oziroma da se ga ne koristi ustrezno, saj se različni uradniki mm, niti ne zavedajo takšnih različnih orodij, ki so na voljo. Ali torej menite, da bi v državah članicah, v naših organih potrebovali več usposabljanj, da bi lahko bolje organizirali zadeve, da se bodo vsi zavedali, kaj imamo na voljo in kako ta orodja uporabljati, in da bomo tudi vedeli, kakšne oblike sodelovanja imamo. Naj se tudi vrnem k eni od zadnjih zadev, ki ste jih omenili v vaši predstavitvi. Govorili ste o dokaznem gradivu in o ogromnih količin podat, količinah podatkov, ki se pojavljajo. Govorili ste tudi o tem, da v takšnih primerjih včasih ni na voljo varnih komunikacijskih kanalov. Nam lahko poveste, na katerih področjih primankuje takšnih komunikacijskih kanalov v državah članicah, na Europolu, ali torej obstajajo tudi že razprave o tem, kako rešiti ta problem. Hvala, gospod Tudorače. Hvala, lep pozdrav sem in čestitke tudi z moje strani, gospod predsednik, za delo, ki ga upravljate. Moje vprašanje gre nekako v podobno smer kot vprašanje kolegov pred menoj. Eh, veste, da imamo tu tudi lastno razpravo o e-dokaznem gradivu o teroristični vsebini na spletu. Tik predtem ste bili vi tu, ko ste vi prišli sem, smo imeli kratko razpravo o statusu pogajen, ko gre za inštrument glede terorističnih vsebin na spletu. TCO. Zanima me, ali nam lahko poveste v praksi, katera so tista orodja, ki jih vi pogrešate, kaj vi menite, da bi tožilci in preiskovalci morali imeti, da bi imeli dostop do teh podatkov za potrebe kazanskega pregona in preiskav in kako vi sami vidite napredek pogajanj glede teh dveh dosjejev z popolnoma operativnega stališča. Ali se vam zdi, da tu s potekom pogajanj izpolnjujemo potrebe? Gospa Kiniči, hvala gospod predsednik, mm, hvala tudi gospodu Hamranu za to predstavitev, za vašo prisotnost danes tu in seveda za pomemben prispevek Eurojusta k sodelovanju med pristojnimi organi držav članic in eh, veseli me slišati, da je to sodelovanje vsak dan boljše. Hvala lepa tudi kolegom, ki so poročali o tem, obisku delegacije v Hagu. Imam par vprašanj za gospoda Hamrana. Zdaj, seveda, sodelovanje med državami članicami bi lahko vedno bilo bolj učinkovito. Ko gre za boj proti kriminaliteti, še posebej organizirani kriminaliteti, o čemer je eh, govoril kolega Pozgar Tondo in tudi vi, eh, zahteva že danes na evropski ravni zakonodajo, ki se bo lotevala te problematike na bolj poenoten način. Potrebujemo torej pravo strategijo boja proti organizirani kriminaliteti na evropski ravni. Imam pa še eno bolj specifično, konkretno vprašanje. Namreč v okviru obiska od delegacije odbora Libe ste izpostavili problematiko, s katero se bo soočalo Evropsko sodišče, ko gre za sodelovanje s tretjimi državami. No in tu gre zadeve, ki so pomembne ne le v smislu oškodovanja finančnih interesov Unije, ampak nasplošno na področju terorizma gre za čezmena, resna huda kazniva dejanja. In zanima me, kako menite, da se lahko lotimo te problematike z 50 torej evropskimi državami. Pred nekaj dnevi je eno tožilcev izpostavil, da se v Italiji pojavlja zdaj eh, preiskovalni sodnik, koordinator, ki koordinira protiteroristično eh, in eh, protimafijsko preiskavo mm, in sodeluje tudi za nigerijskimi oblastmi. Ali menite, da bi lahko prevzeli to vrstno vlogo koordinacije, ko gre za bojo proti kriminaliteti skupaj s tretjimi državami? No, potem kot je že dejal uh, kolega Pagzaro Tondua, uh, eh, glede na odličen prispevek Eurojusta. Menim, da je zelo pomembno, da ima Eurojust ustrezna sredstva in seveda, da je deležen tudi podpore tega parlamenta, na katerem mislim, da vsekakor lahko računate. Hvala. Hvala, gospod Sansa Lehos. Gracias, Hvala, gospod predsednik. Zelo spodbudno je bilo slišati poročilo naših kolegov, še posebej gospe Pagasa Urtundua. Z veseljem sem tudi prisluhnil besedam predsednika Eurojusta o pravosodnem sodelovanju na področju Evropske unije. Zdi se mi jasno, da ima boj proti organiziranemu kriminalu samo en odgovor. Treba je ponostaviti in ukrepiti eh, postopke za čezmejno sodelovanje. V tem smislu menim, da je Eurojust zelo koristen instrument, ki ga ima na razpolago Evropska unija. Verjetno se tudi premalo uporablja. Treba upoštevati njegovo učinkovitost eh, na kar kažejo tudi podatki. In treba bo zagotoviti, da bo Eurojust lahko izpolnil svoj potencial um, ehm, za to, da bo okrepil sodelovanje. Mm, sodelovanje pa v končni fazi izhaja iz zaupanja. Strinjam se. Um, s tem, kako je o izzivih za prihodnost govoril predsednik Eurojusta. Ti izzivi zadevajo tudi nas. Mm, treba bo naprej razvijati agendo za to agencijo in upoštevati seveda globalizacijo in digitalizacijo. V luči teh izzivov bi rad eh, slišal mnenje predsednika Eurojusta o težavah, ki jih eh, predstavlja pomankanje harmonizacije tako na kazenskem eh, področju kot na področju sodnih postopkov. Zanima me, kako bi lahko dosegli napredek in kako bi lahko spodbudili proces harmonizacije na teh področjih. Uh, Gospod Azmani. No, pred nekaj tedni sem se zelo navdušil nad to agencijo, povsem se strinjam s tem, kar je povedal naš predsednik, da moramo mm, komunicirati tudi z javnostjo in ji sporočati o nalogah in delu te agencije. No, veliki ziv so finance. In prosil bi vas, da nam daste več podatkov o tem. Zanima me, kako se nameravate boriti proti čezmejnemu kriminalu. Eh, način delovanja mora biti vzdržen tudi za prihodnost. Ne gre samo da, za to, da prosimo vedno za več denarja, ampak eh, je treba tudi dobro organizirati eh, sodelovanje, še posebej v prihodnosti z Evropskim javnim toživstvom. In eh, prosim, če nam lahko več poveste o tem. Gospa Intvel, tudi vi ste dvignili roko. Da, hvala. Hvala, predsednik. Hvala, gospod eh, Hamran. Imam eno pripombo in pa eno vprašanje. Eh, in nekaj o tem so že povedali tudi kolegi, namreč o sredstvih, ki jih potrebujete za svoje delo. Seveda vas parlament podpira. Ampak mogoče bi lahko več povedali o proračunskih eh, mehanizmih. Eh, čeprav razumem, je Eurojust v eh, posebni proračunski vrstici, kar ni ravno koristno oziroma kar vam ne pomaga ravno pri pridobivanju sredstev. Zanimajo me posamezne države članice. Eh, in še posebej eh, tiste, kjer eh, vlade prevzemajo nadzor nad toživstvom in pa pravosodjem nasploh, ali vas to skrbi. Mm, hvala, mislim, da nihče več ni dvignil roke. Se je še kdo javil? Želite besedo? Prosim, če ste kratki. Hvala, dvignil sem prej svojo kartico, ampak verjetno me niste opazili. Čestitam vam za vašo predstavitev in pa vaše delo. Mislim, da bi morali um, komunicirati o tem uspešnem delu. Um, potrebovali bi več evropskega sodelovanja in pa močnejše institucije. Um, mislim, da bo to naloga tudi za nas v Evropskem parlamentu, pa ne samo za nas, tudi za organe v državah članicah. Mislim, da Eurojust uh, potrebuje močan glas tudi znotraj držav. No. Eh, par vprašanj. Decembra lani je Eurojust doživel eh, manjšo spremembo, postal je stalna institucija v Hagu eh, in vključeni so tudi predstavniki držav članic. Zanima me, kako vi gledate na ta prehod, kako to vpliva na vaš način dela. Potem pa me zanima še sodelovanje z drugimi agencijami. Ali lahko to malo pokomentirate, še posebej, ko gre za Europol? Eno vprašanje pa zadeva tudi eh, proračun. Kako eh, mislite, da si boste v prihodnje delili delo z Evropskim javnim toživstvom? Hvala. Mm, vidite, gospod eh, Hamran, vedno, ko nam tukaj govorite, na novo pridobite podporo za delo Eurojusta. Naslednja točka se bo začela ob 10.15. Komisar Reinders je že z nami, pozdravljeni. Vi pa imate zdaj manj kot 10 minut, gospod Hamran, da predstavite pristojnosti Eurojusta. Izvolite. Hvala za vsa ta vprašanja. Eh, no, malo sem živčen, vedno, ko moram govoriti pred svojim komisarjem, to je izziv za me. Ampak bom začel kar s prvim vprašanjem in sicer vprašanjem gospoda Petersa. Tam, tam je šlo za koncept dopustnosti eh, dokazov. Ta koncept eh, obstaja oziroma imamo kar dva zelo različna koncepta, ko gre za dopustnost dokazov v eni skupini držav, samo tisto, kar je um, opredeljeno v zakonu, um, se potem dopušča kot dopustno dokazno gradivo. To, o čemer zakon ne govori, pa se ne more uporabiti kot uh, dopustni dokazi. Potem imamo pa še druge um, države, naprimer skandinavske, kjer uh, je dopustno vse, dokler uh, zakon tega ne prepoveduje. zvezi s tema dvema konceptoma včasih pride do težav, ampak zdi se mi, da je pomemben predvsem eh, dialog med pravosodnimi organi, toživci in tako naprej, kajti v dialogu se lahko rešijo eh, ti nesporazumi. In vloga Eurojusta in pa koordinacijskih sestankov je ravno v tem. Eh, zato mislim, da nas to ne bi smelo preveč skrbeti. Evropska komisija, kot vem, načrtuje, eh, da bo proučila te zadeve in mi smo seveda pripravljeni z njimi pri tem sodelovati. Kar se tiče proračuna in pa večletnega finančnega okvira, eh, dodeljena sredstva zaenkrat eh, so nizka, tista, ki so predvidena za nas. Naša delovna obremenitev pa se vsako leto povečuje in to um, za več kot 10 odstotkov. Lani um, se nam je delovna obremenitev povečala za 17 odstotkov, ampak proračunski organi nam niso pripravljeni dati uh, več denarja. Vendar pa spet mislim, da uh, bo tukaj ključen dialog s komisijo, Evropskim parlamentom in pa državami članicami, moramo jim razložiti, kaj počnemo in zakaj je pomembno, da drugače uravnotežimo večletni finančni okvir. Več je treba pozornosti posvetiti pravosodnemu sodelovanju in ne samo sodelovanju med organi pregona. Gospa Sipel je postavila vprašanje o usposabljanju. Sam vedno pravim, Eh, gospa Sipel, uh, gospod Hamran odgovarja ravno kar na vaše vprašanje. Thank you so much and my apologies. Hvala in se upravičujem. No, eh, nisem videl, da ste se ravno pogovarjali. Spraševali ste o tem, ali potrebujemo več usposabljanja. Najboljša promocija naše dodane vrednosti je, ko toživci vidijo, da jim pomagamo in da smo z njimi povezani. Moramo pa vedeti, kakšne so pristojnosti, kakšne so tudi razlike med Europolom, Eurojustom in drugimi. Vedno se zauzemam eh, za več denarja za eh, CEPOL in pa eh, druge organe, ki se ukvarjajo z usposabljanjem. Potem, kanali, o katerih ste govorili, um, za organe pregona to obstaja, zaenkrat pa eh, Eurojust in pa pravosodni organi nimajo česa podobnega. Želeli bi si podobnih eh, kanalov in pa obstoječih tehnologij, eh, da bi lahko tudi pravosodni organi uporabljali takšne rešitve. Um, ko gre za velike formate, velikih dosijejev, eh, omrežje tega ne zmore in eh, zaenkrat delamo na tem, da bi eh, to izboljšali. Potem ste me vprašali tudi, katero orodje še manjka, kaj bi še lahko naredili. V zadnjih desetih letih smo razvili lep nabor pravnih orodij, In mislim, da je ta svežen precej popoln. Zaenkrat se ne spomnim nobenega instrumenta, ki bi ga nujno potrebovali. Mislim celo, da imamo preveč instrumentov in da smo zdaj dosegli stopnjo, ko bi morali stvari začeti poenostavljati. Treba si ogledati tudi izvajanje različnih pravnih instrumentov v državah članicah praksa nam namreč kaže, da države članice uporabljajo različne evropske instrumente na različen način. In zato bi to tudi morala biti prioriteta za nas. No, ko pa gre za sodelovanje s tretjimi državami in pa Evropskim javnim tuživstvom, mislim, da je to zelo dobro vprašanje. Pred eh, nekaj leti eh, so mi na pravni fakulteti povedali, da imamo Mm, države in pa mednarodne organizacije. Um, to so uh, ti subjekti, ki so na tem področju dejavni. Eh, nimamo um, nobene konvencije v zvezi s pravosodnim sodelovanjem. Delo na tem področju sicer poteka in obstajajo predlogi, kako to urediti. Eden od predlogov je, da bi eh, države članice EPPO eh, e obveščale o eh, hudih kaznjivih dejanjih. Eh, vprašanje pa je, kako se bodo na to odzvale tretje države. Ne vemo, ali bodo tretje države to sprejele, to bo pokazal šele čas. Po mojem mnenju nas eh, to lahko skrbi, kaj ti ne vemo, kako se bodo odzvali tretje države. Gre za nenavaden koncept. Um, EPO je prvi korak proti um, federativnemu modelu, ampak uh, Evropska unija ni uh, federativni model. Potem sodelovanje med državami članicami in pa tretjimi državami. Mislim, da je to za nas prioriteta. Obstaja vse večja potreba potem, da bi pridobivali dokaze in pa. Eh, izvajali tudi nalog za prijetje v tretjih državah in zato eh, je naša prioriteta, da izboljšamo sodelovanje s tretjimi državami. Imamo kontaktne točke v 52 tretjih državah, ampak to ni dovolj, potrebovali bi tudi več eh, sporazumov in pa več ad hoc dogovorov o sodelovanju s tretjimi državami. Mislim, da bi to okrepilo naše delo. No, ko gre za pomankanje harmonizacije pri postopkovnem pravu in pa kazenskem pravu. Po zaslugi organov, kot je Eurojust in po zaslugi dialoga med eh, strokovnjaki, mislim, da lahko eh, sprememo te eh, razlike. Včasih preveč harmonizacije tudi škodi in Države članice bi morale ohraniti svojo pravno identiteto, kulturno identiteto, morale bi imeti samo neka skupna načela, ki bi nam omogočila sodelovanje. Mislim, da bo to prava pot za sodelovanje. Po zaslugi Eurojusta lahko imamo tudi nekaj razlik, če se znamo z njimi na pravi način ukvarjati. Gospod Bilček je potem še postavil vprašanje. Imamo novo uredbo in to pomeni spremembo in prehod. E, s tem smo se ukvarjali na začetku decembra. Takrat je ta uredba stopila v veljavo. Ne vemo še, kako bo učinkovala, ampak e, pomembno je, da tudi države. Um, ki imajo drugačne predstave, da so zdaj v Eurojustu, imamo tudi upravni odbor in na to gledamo kot na obetaven razvoj dogodkov. Upamo, da bodo stvari šle v pravi smeri. še nekaj vprašanj je bilo povezanih z večletnim finančnim ukvirjem, zakaj nismo zadovoljni z njim in zakaj menimo, da bi moral biti naš proračun okrepljen. Vse več je primerov, s katerimi se Eurojust mora ukvarjati. Eh, vedno več je tudi zahtev po eh, finančni podpori za države članice. Priznati moramo, da eh, so čezmeni primeri dragi takrat je treba eh, dokumente eh, prevesti, potrebujemo tolmače, potovati je treba in nacionalni proračuni niso temu prilagojeni. Potem tudi kompleksnost je vedno večja. Eh, imamo veliko kompleksnih primerov, večstranskih primerov in tudi pravni okvir postaja vse bolj kompleksen. Zato je potreben Eh, dialog, eh, imamo koordinacijske sestanke, sodelovanje, skupne preiskovalne ekipe in mislim, da bi eh, morali biti še naprej sposobni nuditi podporo, ki jo nudimo zdaj. Dobra novica je, da nas komisar podpira in verjamem tudi, da bomo skupaj dosegli več. Hvala, gospod Hamran poslanci in poslanke eh, se vam zahvaljujejo za vašo prisotnost in za vaše odgovore. Hvala, da ste nam dali nove informacije o situaciji v Eurojustu. Eh, treba pa bo poskrbeti, da se v polni meri skoristi potencial eh, agencije. Imamo tudi 86. člen pogodbe o delovanju Evropske unije, ki pravi, da moramo EPO zgraditi na temelju izkušenj in znanja Eurojusta. Torej, upamo lahko samo, da eh, boste večkrat z nami. Hvala. We wave Mr. Hamran goodbye as we welcome Commissioner Reinders. Poslavljamo se od gospoda Hamrana eh, in pozdravljamo gospoda komisarja Reindersa. Yes, this is the point in the order of the day, point number 10, in which we approach the so-called structured dialogue. No, prišli smo do desete točke in sicer strukturni dialog s komisijo, s komisarjem za pravosodje, gospodom Reindersom. Komisar bo imel priložnost, da nam pove, kako se razvija delo eh, na področju njegovega portfelja, namreč vladavina prava je to pravosodno sodelovanje, varstvo podatkov, eh, kazenske zadeve. In pa še druga področja njegovega portfelja. Komisar bo najprej dobil besedo, potem bodo imeli čas eh, koordinatori, potem pa še drugi poslanci in poslanke. Prosim, če si če se javite k besedi. Časa pa imamo do 11.45. Takrat bomo pozdravili predstavnike hrvaškega predsedstva, ki nam bodo predstavili svojo agendo za njihovo poletno predsedovanje. Gospod komisar, izvolite. Hvala. Veliko veselje mi je, da sem z vami in da bomo skupaj razpravljali o situaciji v posameznih državah, članicah, pa tudi o drugih področjih mojega dosija. Vesel sem, da sem tukaj. Želim si tesnega sodelovanja s parlamentom in odborom Libe že na začetku oktobra. Mm, v svoji javni predstavitvi in zaslišanju pred parlamentom sem to povedal. Mislim, da bomo imeli veliko priložnosti za sodelovanje. Razpravljali smo že o vladavini prava ob več priložnostih. To je zelo pomembno za demokracijo in temeljne pravice, pa tudi za učinkovito izvajanje evropske zakonodaje. To je pomembno za notranji trg, za vzajemno zaupanje in pa tudi za naložbam prijazno okolje. Čas je da se premaknemo naprej z mehanizmom za vladavino prava. Predsednica von der Leyen eh, mi je zaupala, da vodim delo komisije na tem področju in da koordiniram tudi letno poročanje. Komisija pripravlja letna poročila o vladavini prava in tukaj bodo zajete vse komponente vladavine prava, še posebej sistemski problemi, eh, eh, potem pomankanje pravosodne zaščite potem ne spoštovanje ločevanja oblasti, korupcija in podobno, kjer bo prišlo eh, do povezav z evropsko zakonodajo, pa bomo obravnavali tudi medijski pluralizem. Parlament eh, je zahteval več v poročilu iz leta 2016. Vem, da zdaj je Libe pripravila poročilo na lastno pobudo, ki bo objavljeno letos. No. Eh, naj začnem z letošnjim eh, poročilom. Eh, upam, da boste parlament in svet tudi sledila. Treba je začeti institucionalni dialog na neformalni ravni, zato da ta proces pripravimo skupaj na vključujoč in konstruktiven način. Sam bom s tem začel in upam tudi, da me boste pri tem podprli. Pomembno je tudi razširiti naš dialog izven Brusla. Treba se povezati z nacionalnimi parlamenti in upam, da bomo skupaj lahko okrepili medparlamentarno sodelovanje na področju vladavine prava. Spoštovani člani in članice parlamenta, povdariti moram, da eh, se razprave o tem novem mehanizmu ne smejo eh, oddaliti od eh, težav s pravno državo v določenih državah članicah. O tem smo govorili že v tem odboru, pa tudi na plenarnem zasedanju. Govorili smo o Mačarski, Polski in Malti in eh, danes ne bom ponavljal tega, kar sem že povedal. No, zdaj pa še ključni eh, dosje, eh, ki bo našim pravosodnim sistemom omogočil hitro ukrepanje in preiskave. Gre za direktivo o e-dokazih. Vem, da je odbor tukaj naredil napredek glede predloga o e-dokazih. Ampak eh, komisija še ne ve, kakšni bodo eh, naslednji koraki v parlamentu in kakšna je časovnica. Razumem stališča, eh, ki so jih v predlogih sprememb izrazile različne skupine. Ti se tudi med seboj bistveno razlikujejo. Moje službe bodo skupaj z vami razmislile o različnih možnostih, ki jih imamo um, strokovnjaki in ti, ki se na terenu ukvarjajo um, z vladavino prava, potrebujejo ta instrument, potrebujejo i dokaze. Še vedno pa se soočajo s težavami pri pridobivanju e-dokazov in teh težav ne moramo zadovoljivo rešiti uh, s trenutnimi postopki in instrumenti, kajti ti niso prilagojeni digitalnemu svetu elektronski dokazi eh, so posebne narave. Eh, posebne značilnosti imajo in z njimi se je treba ukvarjati na specifičen način. Kot že veste, 27 oživcev iz 13 držav eh, je poslalo pismo, v katerem so predelili razloge, zakaj potrebujemo zakonodajo na področju e-dokazov. Mislim, da imamo vsi isti cilj in zato bi si morali skupaj prizadevati vsega, za eh, dobro rešitev. Žrtve kaznjivih dejanj eh, morajo tudi vedeti, da internet ni področje, kjer si lahko nekaznovan. Eh, moje delo vključuje tudi krepitev pravic žrtev. Imamo že zakonodajo, ampak kljub vsemu se ne morejo vse žrtve zanesti na svoje pravice. In zato predlagam strategijo EU do leta 2024 o pravicah žrtev na ta način bi dobili eh, horizontalno ukrepanje, jasne ukrepe, kako zaščititi eh, žrtve v Evropski uniji. Strategija bi morala vključevati konkretne ukrepe v zvezi s krepitvijo sodelovanja, eh, potem v zvezi z ustrezno zaščito za najbolj ranljive žrtve. Treba je žrtvam tudi omogočiti dostop do nadomestil treba je tudi um, zaščititi evropske državljane, ki postanejo žrtve v tretjih državah. Na ta način bomo tudi bolje spodbujali svoje vrednote po svetu. Potem uh, Evropski javni tožilec, to je še ena izmed mojih prioritet. Uh, uh, gospod Kovezi bom povsem podprl, tako da bo lahko njen urad postal operativen do konca letošnjega leta. Potem pa upam, da bo eh, svet eh, tudi eh, potrdil EPPO. Mm, Evropsko javno toživstvo bo moralo delati tudi z nacionalnimi organi in upamo lahko, da bo pri postopkih prišlo do zbližanja. Tukaj bo moja prioriteta ta, da zagotovim ustrezno izvajanje evropske zakonodaje komisija je pripravila tudi um, izvedbeno poročilo o um, postopkovnih eh, pravicah. Vem, da tukaj obstajajo še težave glede ključnih določb te zakonodaje. Mi bomo skupaj z državami članicami eh, nadaljevali s prizadevanji, eh, prav tako smo v stiku s civilno družbo in drugimi in zagotovili bomo, da pravice, ki jih direktiva zagotavlja, da bodo učinkovito izvajanje Eh, na dnevni ravni, bodi si na policijskih postajah ali na sodiščih. Imamo tudi, oziroma pripravili bomo tudi poročilo o Evropskem nalogu za prijetje. To poročilo bo objavljeno sredi letošnjega leta. Veselim se že poročila Evropskega parlamenta na to temo. Eh, to poročilo parlamenta bo dopolnilo poročilo komisije in zapolnilo vrzeli pri praktičnem izvajanju evropskega naloga. Analiziral bom predloge parlamenta in jih potem nadgradil. Komisija eh, kot varokinja pogodb bo vedno izvajala evropsko zakonodajo in eh, izvedli bomo tudi postopke proti kršitvam, kjer bo to potrebno. Potem eh, zakonodaja za varstvo podatkov. Komisija je eh, dve državi eh, spravila pred sodišče zaradi neizvajanja direktive o varstvu podatkov. Imamo pa še postopke proti dvema drugima državama. Glede GDPR moramo tesno sodelovati z nacionalnimi organi in pa tudi z evropskim varuhom podatkov, zato da se zagotovi enotno izvajanje. No, predvsem, ko gre za mednarodne prenose in pa sodelovanje med organi za varstvo podatkov, bomo to spodbujali. Imamo tudi skupino, ki se ukvarja z GDPR in veselimo se vseh teh prispevkov, pa tudi prispevkov Evropskega parlamenta komisija tudi uh, zakon, zaključuje revizijo, ki jo je začela prejšnja komisija uh, in sicer, eh, da ugotovimo, kaj še treba uskladiti z direktivo varstvo podatkov. Imamo zakonodajo za varstvo podatkov, ki jo um, poznate uh, in ta zakonodaja uh, predstavlja zgled za številne uh, druge države po svetu sprejeli pa bomo tudi zakon, eh, s katerim bomo ukrepili pristojnosti trenutnega varuha podatkov. Neodvisni nadzorni organ je eh, tudi pomemben, to je ključna zahteva eh, za dobro delovanje na tem področju. Mi trenutno tudi sodelujemo s svojimi partnerji pri iskanju rešitev za določene težave in razlike, ki še obstajajo med našimi sistemi. Eh, želimo pa v naslednjih mesecih sprejeti odločitev v zvezi s tem. No, preden zaključim, pa naj povem še par besed o delu komisije glede umetne inteligence. Še posebej eh, glede tega, kako je to povezano s temeljnimi pravicami. Zakonodaja o varstvu podatkov in pa tudi eh, velik del sekundarne zakonodaje ščiti naše pravice. In na to se lahko zanesemo. Ampak učinkovitost takija za temeljne pravice je ogrožena zaradi mm, nejasnega izvajanja eh, in nacionalni organi, celo sodišča eh, ne izvajajo tega vedno na enak način javni organi morajo imeti sposobnost, da izvajajo svojo pristojnost nadzora v, v skladu s svojim mandatom. No, manj ko je nadzora, več je potem potrebnega testiranja in pa zunanjih revizij. Zunanje revizije je treba zagotoviti. Eh, še posebej za področje temeljnih pravic. Eh, moramo pa izhajati iz skupnih evropskih vrednot in to lahko postane naša konkurenčna prednost. Potrebujemo mm, prave inovacije. Komisija bo 19. februarja objavila belo knjigo o eh, prihodnem regulativnem okviru za umetno inteligenco. In cilj je, da se to inteligenco razvija v skladu z evropskimi načeli in vrednotami in pa v skladu z obstoječo evropsko zakonodajo na digitalnem notranjem trgu eh, želimo spodbujati eh, umetno inteligenco, ampak zagotoviti je treba nek jasen okvir za te operacije. Eh, tej beli knjigi bodo sledila potem javna posvetovanja. Upam, da ste s to mojo predstavitvijo dobili jasen pogled v to, kako poteka delo na vseh teh področjih, ki so v pristojnosti vašega odbora. Hvala. Hvala lepa, da ste se nam pridružili in hvala lepa za eh, te eh, nove podatke v zvezi z vašim delovnim programom eh, v odnosu do našega odbora. Sedaj bomo najprej prisluhnili koordinatorjem in to kar velikemu številu poslancev in poslank, ki želijo podati prispevke. Prosim vas, da spoštujete čas, ki ga imate imate na voljo, kajti ob 11.45 pričakujemo um, hrvaško predsedstvo. Prosim, da koordinatorji spoštujejo čas dve minuti na prispevek. Gospa Macola za EPP. Hvala lepa predsedojoči, hvala lepa komisar za to, da ste začeli z delom uh, zelo učinkovito in to šele nekaj tednov potem, ko ste prevzeli funkcijo. Vaš mandat kot komisar za pravosodje bo zaznamovan z operacionalizacijo um, EPPO-ja. To je res menik na področju uh, uh, pravosodnega sodelovanja in pregona v Evropski uniji. Uh, videli smo, kakšne so ocene uh, uh, Evropske uh, javne tožilke glede sredstev, ki jih potrebuje na voljo. Uh, Ali nam poveste nekaj več o tem, kar, eh, kaj komisija lahko naredi za to, da zagotovi, da bo proračun uh, uh, primeren uh, in, tako, bo lahko, uh, in kakšna sredstva bo komisija dala na voljo, da bo uh, EPPO resnično neodvisen? Prav tako eh, bi želela eh, vedeti, kako nameravate eh, zagotoviti, naprimer, da dolgoročno EPPO in Eurojust lahko delata skupaj z roko v roki. Ko ste se predstavili kot kandidat pred tem parlamentom, ste se zavezali, da boste mehanizem vladavine prava vzpostavili letos. Zanima me, če lahko o tem poveste kaj več, kakšna je časovnica in tudi kakšen je, kakšna je vaša ocena um, stališča sveta glede na to, ali bo pripravljen uh, ali ne uh, se tega lotiti na ta način. Gospa Sipel, hvala lepa. Rada bi se vrnila na vprašanje Brexita. Včeraj smo imeli seminar v zvezi. Uh, z temi odločitvami in eh, eh, preseneča me, da je komisija tako zadovoljna in pesimistična, eh, optimistična, da bo lahko sprejela vse potrebne odločitve do konca tega leta. Naj vas spomnim, da Združeno kraljestvo je še vedno članica Evropske unije in da je nezakonito kopirala uh, šengenske uh, datoteke. Uh, Ogromno število podatkov je bilo prekopirano. Prav tako me zanima tudi, kakšno mnenje imate o tem, tudi generalni tožilec v Združenem kraljestvu ni bil zadovoljen glede uporabe GDPR-ja v eh, zakoni, zlasti na področju migracij, kar bo lahko eh, predstavljalo eh, problem za evropske državljane, ki bodo ostali v Združenem kraljestvu. Prav tako je uh, Eh, Zruno kraljestvo tudi eh, del te mreže Five Eyes Spies eh, in tudi to je bilo predvsej kritizirano strani Evropskega sodišča. Zanima me, kako nameravate vse to urediti do konca leta in zanima me, kako boste zagotovili, da vsa ta pogajanja z Združenim kraljestvom ne, bo, ne bodo nikoli spodjedala naših zavez temeljnim pravicam. Na to, glede dokazov, uh, Eh, mi je zelo žal, ampak eh, zelo eh, lepo od vas je, da ste pripravljeni sedaj govoriti o posledicah. Mi smo razpravljali o teh posledicah že zelo dolgo. Komisija očitno ni opravila svojega dela, kajti sedaj govorite o dopisih nekih tožilcev, ampak veliko akterjev se glede tega ne strinja in tudi tožilci niso vsi zadovoljni z vašim predlogom. Očitno poznamo. Eh, vaš, vaše stališče, vi se boste za to stališče borili. Eh, vemo pa tudi, da se že prepirate z nekaterimi političnimi eh, skupinami v tem parlamentu in da želite, želite usiliti vaše stališče. Ni vaša naloga, da uh, uh, iščete stališče Evropskega parlamenta, to bomo že sami uh, naredili. Uh, vi imate vašo časovnico, vi imate, uh, mi imamo našo. Uh, Eh, in ni eh, vaša naloga, da nam usiljujete vaše, eh, vaš pristop. Gospa Intveld, hvala lepa, gospod komisar. Me veseli, da ste nam pridružili danes. Bom poskusila ne ponavljati tega, kar so povedali že kolegi, oziroma kolegi C, gospa Mecola in gospa Cipel pozdravljamo um, vašo napoved, uh, da boste um, objavili prvo poročilo vladavini uh, prava uh, kasneje letos. Kot bivša poročevalka na tem področju sem še posebej zadovoljna, ko to slišim. Bi pa res spodbudila Evropsko komisijo v tem smislu, da um, bi želela, da se ozrete tudi na um, Eh, poročilo parlamenta in da eh, eh, se usmerite v, na vsa področja, ki jih pokriva člen 2, temeljne pravice, vladavina prava. To je vse zelo tesno povezano. Prav tako bi želeli tudi specifične priporočila za države in želeli bi, da se to poročilo ne bo opiralo samo na podatke, ki jih posredujo nacionalne ehm, države in da se boste obrnili tudi na ta parlament, pa tudi na svet. Zelo pomembno je, da je tudi svet eh, del tega in verjetno jih bo treba eh, še eh, malce spodbuditi k, tej, k temu. Gospa Sipel je tudi to že izpostavila. Komisija mora tudi spoštovati vladavino prava in tendenca prejšnje komisije je bila takšna, da je popolnoma ignorirala uh, uh, sodbe in pa mnenja Evropskega sodišča in Štrasburskega sodišča. In uh, res uh, uh, je pomembno, da to uh, omenim, naprimer gospoda Šrimsa uh, in uh, zadevo uh, Privacy Shield. Uh, Moramo biti res uh, previdni, uh, zlasti ko vaši kolegi uh, podajo predloge, ki ne spoštujejo um, uh, sklepe Evropskega sodišča. Rekli ste, da boste ažurirali uh, uh, instrumente bivšega tretjega uh, stebra za um, zagotavljanje zasebnosti in GDPR uh, uh, ni zadovoljil. To mislim, da je sedaj povsem jasno. Uh, verjetno tudi zato, ker države članice temu ne namenjajo dovolj sredstev. Uh, nacionalnim tožilcem ne namenjajo dovolj sredstev. Eh, in eh, zanima me, kaj nameravate glede tega narediti in kako vidite GDPR v kontekstu Brexita. Hvala. Res, še enkrat vas bom spomnil, prosim, da se držite omejenega časa dveh minut, zato da, bomo, da bodo vsi lahko prišli na vrsto. Uh, Tako bodo vse poslanke in poslanci lahko postavili vprašanje gospodu Reinersu, pa tudi on bo lahko na to uh, korektno odgovoril na vsa vprašanja, ki so mu bila postavljena. Sedaj nadaljujemo z naslednjo govorko, to je gospa uh, Strik, zelene. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod Reiners, da ste se nam pridružili. Hvala za vašo predstavitev in naj povem, da smo zadovoljni z vašo ambicijo. Želite uh, uh, zagotoviti spoštovanje vladavine eh, prava in to ste že pokazali s svojimi umestnimi ukrepi prejšnji teden. Veselimo se tega prvega letnega poročila. Uh, in eh, zanima nas, eh, kako konkretne bodo te informacije, ali bodo upoštevali tudi informacije iz drugih virov. V glavnem zelo smo radovedni in zanima nas, kako boste zagotovili uh, potrebno raven uh, neodvisnosti glede uh, teh uh, informacij in upam, da bo uh, Poročilo vsebovalo tudi specifična priporočila za države. Zanima me, kako se namravate tega lotiti, kakšna bo vaša metodologija. Mi eh, želimo, eh, da bi bila komisija bolj ambiciozna na tem področju, da bi eh, vzpostavila bolj vsevsegajoče mehanizme in to na vseh, v vseh etapah tega procesa. In želeli bi, da bi uporabili tudi uh, druge uh, ukrepe pred uh, sprožitvijo člena 7. Vemo, da komisija zaenkrat nima namena, da bi takšen mehanizem vzpostavila, ampak uh, želeli bi vsaj, uh, da uh, ne bi šli naprej v tem. Uh, Eh, smislu. Ampak zanima me, kako nameravate uh, oceniti uh, te, uh, ta letna poročila, če bi se izkazalo, naprimer, da na podlagi teh letnih poročil, da je treba narediti več, kako boste to uredili. Na to še eno vprašanje. Vidimo, da pri členu sedem. Um, Je situacija takšna, da ni dovolj politične volje, zato svet ne ukrepa. Eh, ali bi eh, se komisija počutila bolj podprta strani držav člani, če bi te uporabile tudi druge eh, specifične instrumente napram državam, ki sistematično ne spoštujejo vladavine prava. Zanima me, če lahko o tem poveste tudi kaj več. In na to zadnje vprašanje se nanaša na vzajemno zaupanje na področju kazanskega sodelovanja tudi tu uh, vidimo, da prihaja do. Uh, um, Oslabitve standardov eh, vladavine prava zanima me, če komisija meni, da je treba tu bolj harmonizirati tudi postopkovna jamstva in to na višji ravni. Hvala. Gospa Tardino, ki je ni, potem pa nadaljujemo z naslednjim koordinatorjev. Gospod Jakje, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Najprej sem se hotel zahvaliti za to, da ste omenili ta svežen, mislim, da je izredno pomemben spol za pregon kriminalitete v EU. Eh, upoštevajo tudi pripombe Evropskega parlamenta, ampak mislim, da je pomembno na tem dokumentu delati naprej. Prav tako ste omenili, kako pomembno je skrbeti za temeljne pravice v EU, to je vaša naloga. Zato me zanima, kako člen 12 listine o temeljnih pravicah, ki govori o tem, da ima vsakdo pravico do združevanja in to na vseh ravneh, kako to zadevo rešuje v Franciji. Prejšnji teden so pravnike, eh, advokate z silo vrli ven iz prizivnega sodišča v Parizu. In zanima me, ali namerava gospod komisar obravnavati ta absolutno eh, brez primere primer uh, kršitve pravic. Zanimajo me tudi določene konkretne zadeve. Vem, da je bilo govora o členu 7 glede Polske. Je, ta postopek je že proti koncu in uh, ni bil še predmet uh, glasovanja, kajti vemo, da tu še ni jasnih uh, informacij glede pogodb. Problem je v tem, da se je po preiskavah izkazalo, da polski na polskem politiki izbirajo sodnike. Pri nas je to spolitizirano, v nekaterih drugih državah ne. Nam lahko konkretno uh, pokažete konkretne rešitve na polskem, ki kršijo pravila in ki so v nasprotju s tem, kar imamo v drugih državah. Hvala. Ja. Hvala lepa, gospa Ernst. Um, Hvala tudi jaz se zahvaljujem za to, kar je dejal komisar. To je tudi za nas pomembno, sploh ni vprašanje. Ponovno se upra postavlja vprašanje eh, pravne države, ki je osrednjega pomena. Tudi jaz sem zelo. Radovedna, kar zdaj je vaše poročilo. Ja, s tem imamo velik problem v osnovi potrebujemo nov, drugačen mehanizem, o tem smo že večkrat govorili, kar zadeva pravno državo, to je apsolutno ključnega pomena. In eh, tudi mi menimo, da je potrebno tu postaviti jasne, specifične ukrepe za posamezne države in če ne bomo dosegli napredka, mislim, da o drugih projektih sploh ne moremo govoriti. sploh če se v drugih državah to ne spoštuje. To torej je pomembno. Potem eh, e dokazno gradivo, tu se strinjam s tem, kar pravijo poročevalci in eh, mi kot skupina menimo, da je vprašljivo, ali je takšen konstrukt, kot ga predlaga komisija, sploh eh, smislen. In če tu dodam še to, tu moram reči, da smo resnično v dvomih. Potem GDPR nam eh, gre za to, da se jasno pogovorimo o izvajanju. Vemo, da imamo vrsto problemov v državah članicah pri izvajanju in tu ne želimo, da bi prihajalo do težav. Mislim, da je pomembno zagotoviti, da se eh, spoštuje zasebnost osebnih podatkov in mislim, da moramo tu o tem govoriti v našem odboru. Hvala lepa. Komisar. Sedaj pa imamo še poslanke in poslance, ki eh, želijo postaviti vprašanje. Eh, potem boste imeli priložnost, da odgovorite na vsa vprašanja in upam, da bomo lahko zagotovili, da bodo vsi prišli do besede, ampak zopet vas prosim, da eh, res spoštujete čas, da si preden odprete usta že, eh, da premislite o tem, kaj boste povedali, zato da ne boste predolgi, kajti vas je več kot 20. Gospod Hintvegi. Eh, hvala, ja, eh, dobil sem besedo eh, prej, kot sem mislil. Hvala lepa, komisar, za vaše pomembno delo. Rad bi govoril o vladavini prava. To je res temelj eh, demokraciji, to je eh, temelj Evropske unije, kakršna je bila ustanovljena in eh, nekateri stebri so res objektivnost, nobenih dvojnih meril, spoštovanje dejstev, naprimer pri političnih kampanjah, zakonitost in tako dalje v zadnjih eh, dveh letih je prišlo zlasti do eh, pomankanja objektivnosti. Eh, tu je bilo veliko zlorab iz političnih in ideoloških razlogov in to je nevarno za stabilnost Unije in to tudi spodkopuje sam koncept. Eh, spremljal sem eh, gospoda Timmermansa in njegovo dejavnost eh, in on ni bil objektiven akter na tem področju. Zanima me, komisar, kako boste zagotovili, da bo objektivnost res ključni vidik razprav o vladavini prava in tudi glede informacij, na podlagi katerih razpravljamo o tem, kako boste zagotovili, da bodo te informacije resnično Eh, pravilne in uh, uravnotežene. Gospod Barli. Gospa Barli. Eh, hvala lepa. Tudi sama bi govorila o vladavini prava. Imam zelo specifično vprašanje glede ene države in sicer Polske. Videli smo 30 reform na področju pravosodja, reform v narekovajih v zadnjih letih. In, uh, me veseli, da je to prišlo do uh, sodišča Evropske unije, do disciplinskega senata. Zanima me, kakšni so koraki, preden se obrnete na Evropsko eh, sodišče, kakšna je časovnica, koliko časa komisija lahko čaka uh, v specifični eh, situaciji. Ali lahko ukrepate že prej? Lahko o tem poveste kaj več. Gospa Mekar. Oziroma gospod Mekar, se pravičujem. Eh, hvala lepa predsednik, hvala komisar, da ste se nam pridružili. Tudi sam bi pozdravil vaše delo na področju vladavine prava in eh, z njo povezanimi poročili. In to, da bomo imeli prvo poročilo že letos, je zelo dobra novica. Seveda vas ta parlament in zlasti ta odbor eh, podpirata pri mm, delu na področju eh, mehanizma vladavine prava. To je zelo pomembno, ne samo za Polsko, temveč eh, treba je pokazati vsem evropskim državljanom, da ščitimo demokracijo, ščitimo njihove pravice in vladavina prava je tu temeljna. In prav eh, iz tega razloga eh, si parlament prizadeva za to, da bi bil ta mehanizem upisan eh, v medinstitucionalni sporazum med tremi institucijami. Slišal sem vaše pripombe v zvezi z neformalnim dialogom med institucijami, kdo bi moral biti. To bi moralo biti pravno zavezujočo in upisano v tak sporazum. Imam še eno pripombo in eno vprašanje. Pripomba je naslednja. Eh, ta mehanizem ne more nadomestiti postopka po sedmem členu. To bo eh, dopolnilo ta postopek. In na to še zadnje v zvezi z proračunom eh, in v zvezi z ehm, pogojevanjem. Zanima me, kako vidite povezavo med to uredbo, med eh, pogojevanjem in med mehanizmom o vladevini prava, ki ga vi zagovarjate. Gospod Rangel. Hvala lepa, predsedojoči. Bom zelo kratek, se opravičujem, ker bom moral oditi. Imamo še en sestanek. Zanima me, kako nameravate vzpostaviti uh, stalen mehanizem ocene vladavine prava. Kaj ti? Ta nadzor po členu 7 ima eno veliko pomankljivost in sicer osredotočamo se na posamezne države in to na način, ki ne zagotavlja dostojanstva države in njenih ljudi. Če bi imeli stalni mehanizem, ki bi bil eh, pošten do vseh 27 držav, potem mislim, da bi se izognili temu mehanizmu oziroma tej oceni, ki ni čisto fair. Zanima me, kak Katere korake bo obrala komisija, da bo zagotovila oziroma ustanovila ta uh, stalni mehanizem? Gospod Kaniči. Gospa Kaniči. Hvala. Hvala tudi komisar Rendr za vašo prisotnost. Kar zadeva varstvo pravne države, tu treba izpostaviti, da je pravna država danes v nevarnosti zaradi določenih oblik kriminalitete, terorizem, eh, organizirana kriminaliteta, ki je vedno bolj zakorninjen na evropskem ozemlju in ki je tudi vse bolj čezmejen po naravi. Zanima me, v prejšnjem mandatu smo se lotili vprašanja terorizma in menim, da bi morda bilo pametno lotiti se tudi organiziranega kriminala za enotno strategijo na evropski ravni. V mislih imam na primer zakonodajo, s pomočjo katere naj bi premostili zakonodajne razlike med državami članicami. Prej smo se pogovarjali s predstavnikom Eurojusta, ki je izpostavil pomen eh, sodelovanja, ki se je izboljšalo v zadnjih letih, zahvaljujoč tudi Eurojustu in ravno na ta način bi lahko določene te pomakljivosti odpravili oziroma premostili. Ampak eh, razlike v zakonodaji povzročajo tudi zakonodajne vrzeli, ki jih seveda organiziran kriminal s pridom izkorišča. Menim torej, da potrebujemo enotno evropsko zakonodaje, ki izhaja seveda iz enotne definicije organizirane kriminalitete, ki bi lahko izhajala iz dokumenta Sveta za splošne zadeve. Eh, ampak tu žal še ni prišlo do harmonizacije. In še ena zadeva, hvala za to, eh, ker ste mi že v bistvu dogovorili eh, prej, kar zadeva začetek veljavnosti EPPO. Hvala lepa. Si, muchísimas gracias. Hvala lepa. Uh, rada bi se navezala na to, kar je povedala gospa Činiči in sicer v zvezi z organiziranim kriminalom, ki se spreminja in na to se moramo odzvati uh, um, prav tako naprožen način. Sicer je to uh, grožnja za naše demokracije in za nekatere države. Imam vprašanje glede naslednjega. Ali uh, komisija upošteva uh, um, zelo pomankljivo uresničevanje uh, te direktive, uh, ki uh, predvideva, da kakršnokoli kaznivo dejanje, uh, kakršnakoli viktimizacija uh, mora biti uh, upoštevana. In na to me zanima, uh, Eh, če, eh, kaj nameravate narediti glede eh, žrtev in vse, kar je predvideno za žrtve po direktivi o terori, terorizmu iz leta 2017 in v. Direktivi terorizem 2018 je zelo jasno zapisano, da se je treba izogniti dvojni viktimizaciji. In na to, glede umetne inteligence, umetna inteligenca je seveda umetna, ne more pa biti neskladna z temeljnimi pravicami, temeljnimi človekovimi pravicami. Na to vprašanje e, evropske konkurenčnosti, kako nameravate v to vključiti možnost, e, da se pravno uredi um, to prepoznavanje obraza? Gospod Bilčik, hvala lepa, komisar, hvala lepa, predsednik, za to izmenjavo. Veseli me, da ste predstavili vaše uh, uh, prioritete in da je med njimi vladavina prava uh, na prvem mestu. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da ta pobuda uh, objave letnih poročil komisije uh, Eh, da bo vodilo do eh, resničnega eh, semestra evropskega prava, v katerem bodo sodelovali vse institucije, to nam bo vsem pomagalo. Zato me zanima, kakšna je vaša ambicija in področje uporabe teh prvih poročil, ki jih boste objavili. To je prvi korak v pravo smer. In moje vprašanje je, ali se boste osredotočili samo na preventivne ukrepe ali si boste ogledali tudi možnost eh, za uh, sankcije. In na to, to je res eh, zelo politično vprašanje in zato bo tudi del političnih razprav. Moje vprašanje je naslednje. Kakšna bo vaša eh, komunikacijska eh, strategija pri pripravi objave teh poročil, zato da boste že vnaprej predvideli, kakšne, eh, kakšne bodo odzivi skeptikov, kritikov in tako dalje. To je zelo pomembno, ne samo kaj objavite, ampak tudi kako je to pospremljeno s komunikacijsko strategijo. Ali takšno strategijo imate, gospa Jančeva?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 Evropska unija tudi nima vseobsegojoče eh, antikorupcijske strategije. Boj proti eh, korupciji eh, je lahko zapleten in zato se večina politikov temu izogiba. Prihajam iz Bolgarije, kjer korupcija izredno škodi in to v vseh resorjih. To vodi tudi v precejšen euroskepticizem. Mi smo najšipkejši najšipkejši člen v Evropi in veste, da je najšipkejši člen odločilen. Zanima me, ali nameravate dati pomembnejše mesto boju proti korupciji in to ne samo znotraj vladavine prava, temveč eh, samostojno. In zanima me, eh, kakšne, eh, kakšna priporočila in kakšne ukrepe lahko od vas pričakujemo glede tega. In na to me zanima, kako bomo lahko učinkoviti, kako bo učinkovit EPPO, eh, e glede na to, eh, da je eh, glavna tožilka že povedala, da nima dovolj kadrov in dovolj sredstev na voljo. Gospa Strugarju, hvala lepa, komisar, hvala lepa, predsednik. Imam dve vprašanji. Prvo se um, nanaša na EPPO. Vem, da je tudi kolegica postavila vprašanje v zvezi s tem. Uh, To je prednostna naloga eh, te komisije, to me zelo veseli. Ampak eh, prejšnja komisija je precej podcenila eh, potrebe po kadrih in sredstvih za EPPO. Naj vam dam samo kratek primer. Samo 30,5 delegiranih tožilcev so, je predvidenih za približno 900 Eh, zadev. Eh, samo v Romuniji imamo 900 eh, zadev na področju goljufij glede evropskih sredstev in ogromno tožilcev dela na teh zadevah. Zanima me, ali imate nedavne ocene števila zadev in kako se boste tega lotili zato da bomo zagotovili, da eh, res okrepimo evropske finančne interese. Drugo vprašanje pa se nanaša na bolj koordiniran odziv um, glede uh, organiziranega kriminala, pranja denarja, tih otapljanja ljudi. O tem smo govorili na plenarnem zasedanju prejšnji teden. Zanima me, kako se boste tega lotili in kakšne so prihodni koraki. Gospod Tobe. Hvala, eh, predsednik, hvala, komisar. In glede na to, da je komisar odgovoren na eh, pravosodno sodelovanje med državami članicami, imam vprašanje, ki je naslednje. Priložnosti, ki jih imajo države članice za deportacijo um, obsojenih eh, kriminalcev, uh, To je moje vprašanje. Vemo, da eh, ti kriminalci uporabljajo eh, svobodo gibanja eh, in se na ta način izogibajo kazni. In tu je sodelovanje med policijskimi notami zelo pomembno. Če ti, te, ta kriminalna združenja, če se ukvarjajo z resnim kriminalom, Eh, potem jih seveda lahko deportirajo. Ampak, če imamo eh, manjša kazniva dejanja, potem pa do tega ne pride. In v sedanjem uh, okviru uh, je to veliko teže, če so uh, storilci evropski državljani, kot če niso evropski državljani. In zanima me, ali komisija namerava to kakorkoli olajšati. To je zelo konkreten primer. Naprimer, v moji državi na švedskem uh, več kot uh, 70 odstotkov vseh uh, ropov povzročijo ti, eh, ta kriminalna združenja, ampak nimamo možnosti, da jih pošljemo v države izvora, kajti so evropski državljani. Hvala lepa, gospod Porek. Hvala, predsednik, hvala, eh, komisar. 25 mesecev je že od eh, tega, ko je bil sprožen sedmi člen proti Polski. To situacije ni izboljšalo nasprotno. Eh, in eh, eh, vlada je prevzela še oziroma sprejela še nove ukrepe proti um, pravosodnemu sistemu na Polskem. In eh, prejšnji teden smo sprejeli pomembne eh, eh, rezolucije in, uh, zanima, in prav tako imamo postopek pred sodiščem Evropske unije. Kaj je naslednje? Uh, ali bo uh, prišlo do um, suspendiranja evropskih sredstev? Ali imate uh, konkretne predloge, um, kako nameravate obraniti lokalne organe eh, pred eh, učinki takšnega mehanizma in zanima me, ali bo zato potrebno eh, tudi spremeniti evropske pogodbe, zato da bo ta mehanizem lahko uresničen. Gospod Sansaleh. Hvala. Kolegi so mi dali dovoljenje, da se vam eh, zahvalim za vašo predstavitev, za vsebino. To pozdravljamo. Eh, kaj ti eh, to omogoča eh, delovno razmerje med komisijo in eh, tem odborom, kar je zelo potrebno, če želimo opraviti to nalogo, ki nas čaka. Delovanje demokratičnih institucij in boj proti kriminalu za varnejšo Evropo, to sta glavni tematiki. pozdravljam eh, ta eh, mehanizem eh, instrumenta vladavine prava, ki ste ga napovedali. Podrobnosti so pomembne in upam, da se nam boste še pridružili, da boste prišli pred ta odbor in da nam boste povedali tudi podrobnosti tega mehanizma in njegovega delovanja. To je namreč pomembno. In to je tudi odgovor na zelo jasna pričakovanja eh, javnosti in tudi eh, politike. Naj spomnim eh, na poročilo komisije v zvezi z evropskim nalogom za prijetje. Imeli bomo priložnost za razpravo o tem. Naš odbor je že začel delati na. Um, poročilu o izvajanju in upam, da bomo lahko eh, nadgradili to, kar smo že dosegli in to je že kar precej. In upam tudi, da bomo zabeležili eh, napredek na eh, področju izboljšanja tega mehanizma, zato da nam bo omogočil uresničevanje ciljev. Gospa Keller. Hvala, komisar Reinders, kot je dejala kolegica Ramona. Želim vam vse dobro, imate vso našo podporo, zdaj imate že zavihane rokave in ste že globoko v teh dosjejih in ne to nas veseli. Torej, dve vprašanje. Kolegi so to že omenjali, ali lahko poveste nekaj več glede pravosodnega sodelovanja, kako vi vidite krepitev tega, seveda to je Eurojust in tako naprej, pa kaj lahko storimo, da bodo stvari tekle še bolje. E, gospa von der Leyen, vas eh, poziva, da zagotovite, da bo pravosodna politika prispevala horizontalno k boju proti terorizmu in ekstremizmu in tudi k vsem vidikom eh, unije varnosti. Do sedaj še nismo prav veliko govorili o varnosti. Mi smo tekom kampanje govorili celo o tem, da bi imeli nekakšen evropski FBI. To je nek končni cilj, ampak dejstvo je, da državljani pričakujejo več učinkovitosti. Mafija, Eh, zločinci torej že zelo dobro vedo, kako se je treba znajti v labirintu različnih eh, pravosodnih sistemov. Torej vprašanje, kako narediti Evropsko pravosodje bolj učinkovito v tem kontekstu. Hvala, gospod Pretje. Hvala, gospod eh, predsednik. Dobar dan, gospod komisar. Sama sem hotela spregovoriti o razmerah v evropskih zaporih, ki je danes zelo slaba, tudi o pravicah zapornikov v teh ustanovah. Na portugalskem 106 oseb na 100, 115 na 100 v Italiji, 116 na 100 v Franciji, 120 oseb na 100 mest v Romuniji. Torej, gospod komisar, vidimo, da je Evropsko sodišče človekovih pravic že večkrat obsodilo države članice zaradi razmer v zaporih. Portugalska decembra 2019, Francija dva dni kasneje. Gospod komisar, imamo resnično tveganje slabih eh, pogojev pridržanja in vendar je deset držav ne želi izvrševati evropskega naloga za prijetje iz enajstih držav izvora. Ali nameravate torej storiti nekaj, da se okrepi dostop do pravice za pridržanje, da se na ta način ponovno vzpostavi v pravosodne, zaupanje v pravosodne sisteme držav članic? Hvala. Hvala. Gospod Peters. Hvala, predsednik. Hvala, gospod komisar, za te informacije, za vašo prisotnost danes tu. Imamo vprašanje glede umetne inteligence. Omenili ste temeljne pravice. Februarja nam sledi bela knjiga. Pred nekaj meseci ste tudi eh, dejali, da naj bi imeli določen horizontalni element in pa tudi vertikalen sektorski panožni element. Ali to še vedno velja ali to ni več še? v vaših načrtih za februar. Hvala. Gospa Tun und Hohenstein, hvala lepa. Hvala, gospod komisar, za vašo predstavitev, tudi za to, kar ste povedali. Pripričan sem, da bomo z vašo odločnostjo lahko marsikaj storili v tem mandatu. Vaš mandat in mandat gospe Jurove je najpomembnejši za Evropsko unijo, po mojem mnenju. Omenili ste več zadev, med drugim. Internet ni področje nekaznovanosti. Omenili ste pravice žrtev in umetno inteligenco in aplikacije, ki vplivajo na človekove pravice. In v tem kontekstu veste, da potekajo masovne kampanje razžalitve posameznikov v naših državah, ne le operjene proti politikom, ampak tudi proti sodnikom. Slišali smo tudi o kampanji, kjer je bil vir Ministrstva za pravosodje, pogosto pa je to upereno tudi proti visokim uradnikom Evropske komisije, Evropskih institucij in drugim. Pogosto to spremljajo tudi masovne kampanje dezinformiranja in to je izredno nevarno za vse nas. To predstavlja kršitve človekovih pravic. In moje vprašanje za Evropsko komisijo je, ali komisija pripravlja strategijo za boj proti temu pojavu, ki postaja vse bolj razširjen. O tem sprašujem tudi v kontekstu bele knjige, ki ste jo najavili. Hvala lepa. Hvala. Tako. Kar dolg se znam vprašan. Komisar, nedvomno ste si zabeležili vsa vprašanja. Ja, ja, vidim, vidim vas še več, ki želite besedo. Dobro, še nekaj trenutkov vam damo, da bomo lahko zbrali vsa vprašanja. Gospod Tudorače, hvala. Gospod komisar, zelo na hitro štiri vprašanja. Najprej strategija za žrtve, ki ste jo na, povedali za leto 2024. To verjetno ni nek, neka, neka politična bomba, če se poskrbi za eh, žrtve. Zdaj, ne vem, zakaj še leta 2024, morda sem narobe razumel, sem, če mi odgovorite drugo, IPPO, e Samo če dodamo k tem, kar je bilo prerečeno glede resursov in proračuna. Kolikor sem razumel, zaenkrat EPPO eh, e sodi v isto proračunsko postavko kot druge agencije, kar seveda pomeni, da se potem eh, dogaja neke vrste konkurence med agencijami, katera je bolj pomembna, Europol, Eurojust, EPPO. EPPO kolikor vem, je evropski organ. In to torej pomeni, da sodi med organe in institucije v ločeno poglavje proračuna. Zdaj zopet, ali sem kaj napak eh, razumel, ali je to nekaj, kar z gospodom Hanom nameravata popraviti. Naslednje vprašanje, umetna inteligenca. Vem, da prihaja bela knjiga in ne morete zdaj ne vem koliko že povedati, ampak eh, poleg sloganov glede evropskih vrednot in kar je osredotočeno na človeka in tako naprej, kako menite, da bi resnično lahko našli neko ravnovesje med eh, spodbujanjem inovacij in zagotavljanjem tega, da bomo resnično postali vodilni v svetu na področju umetne inteligence na eni strani in spoštovanje etičnih standardov na drugi. S kakšno diferencijacijo bomo našli ustrezne rešitve? Ali gre torej za tudi oceno, ki temelji na tvegarju? In potem še zadnje predsednik Eurojusta je bil tu pred vami in je dejal, da je E dokazno gradivo nekaj, kar po njegovem mnenju ni nujno najpomembnejše orodje v naboru orodij. Eh, vi pa, če prerazum, ste dejali drugače. Hvala s tem. Eh, bom zaprl seznam, sicer bo komisar Reinders eh, težko strukturiral ta dialog. Če ne bo ta dialog strukturiran, mora imeti možnost, da odgovori. Eh, tako da zdaj zapiram seznam, gospod Kerner, Brajer in potem še gospa Višnjevska. Gospod Kerner, hvala, predsednik, hvala, gospod komisar, za vašo prisotnost in za to predstavitev. Sveda razumem, da ste zainteresirani za področje e-dokaznega gradiva. Mi kot parlament eh, sveda zelo poglobljeno delamo na tem, menimo, da je to zelo proevropski inštrument, ki pa potrebuje določene varovalke z vidika temeljnih eh, pravic in tu iščemo kompromisne rešitve. Ampak eh, imam kontra vprašanje. E-dokazno gradivo mora v bistvu biti izhodišče za pogajanja z ZDA. Nam lahko torej kaj več poveste o tem, o pogajanjih z ZDA, pa tudi nam lahko poveste nekaj več glede dogovora med eh, ZDA in Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo je namreč še vedno članica EU in eh, z njima je vaše stališče s tem v zvezi. Hvala, gospod Brajer. Hvala, gospod eh, komisar. Samo eno zadevo bi rad izpostavil. Nekaj diskusije je zdaj na temo tega, ali ne bi imeli moratori na prepoznavanje obrazov na področju masovnega nadzora to zaradi negativnega učinka spremljanja množic in pa predvsem zaradi diskriminatornega učinka te tehnologije in zaradi masovnega eh, števila napačnih zadetkov. Nam lahko poveste kaj več o tem ali komisija res, resnično o tem razmišlja in dela na tem. Gospa Višnjevska, kot zadnja hvala. Gospod predsednik, gospod komisar, hvala za no, povedano. Naj povem, da je izredno pomembno to, kar ste dejali, glede učinkovitega boja proti organizirani kriminaliteti. Prav tako je potrebno dati povdarek boju proti korupciji in to mora biti eno naših glavnih vprašanj, ki se jih moramo lotiti. Če dam kot primer Poljsko, Poljska je začela s takšnim bojem pred petimi leti, tudi z tem, da so se preprečile goljofije na področju DDV. Prej je, bil ta, je bila ta vrzel več deset milijard zlotov, tako da mislim, da je tukaj nekaj dobrih praks. Naslednje zelo pomembno vprašanje je vprašanje vezano na pranje denarja in pa deportacija storilcev. Dejali ste, da boste uveljavljali naprej mehanizem za zagotavljanje pravne države, kako bo to strukturirano me zelo zanima in glede tudi sedmega člena. Namreč vodenje in strukturiranje pravosodnih sistemov v državah članicah je v pristojnosti držav članic samih in mislim, da je pomembno, da tu komisija ne krši pogodb. Vi ste dejali, da je Evropska komisija varuh pogodb in eh, zato negativno ocenjujem vključevanje komisije v proces reforme pravosodnega sistema na polskem. In potem še zadnje vprašanje glede dezinformacij. Tu imamo resnično veliko dela, kajti tudi na tem odboru je slišati marsikaj, kar izhaja iz globokih dezinformacij. Upam, da boste neodvisen objektiven komisar in ne toliko političen komisar. Hvala. Tako vidite, gospod komisar, da so poslanci zelo natančno obravnavali te tematike. Tudi nekaj odklonov v stran je bilo, eh, tudi vprašanje eh, korupcije, organiziran kriminal, EPPO, prihodnost, torej veliko tem za razpravo. Mislim, da imate še nekaj časa, 20 minut, da čim bolje torej, na ta način zaključimo ta strukturiran dialog z odgovori na vprašanja, ki ste jih prejeli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom začel z vladavino prava. Predvsem je pomemben ta novi mehanizem. Naj morda nekoliko bolj razložim, kaj poskušam doseči, kaj ti dejal sem, da bom vodil delo znotraj komisije glede prvega poročila ki ga bomo skušali pripraviti letos. Kot prvo, tu ne gre za to, da bi imeli samo en inštrument. Še naprej bomo delali na tudi drugih orodjih, kot je člen 7. Eh, tu je nov inštrument, mehanizem in letno poročilo. Letno poročilo bo morda prva priložnost za to, da se organizira nek proces brez diskriminacije med vsemi državami članicami. To bo poročilo vseh 27 eh, držav članic, oziroma za vse države članice. Ne bi zdaj tu konkretno govoril o posameznih državah, kot sem dejal uvodoma, o tem smo govorili v plenumu in tudi v odboru v prejšnjih tednih. Bomo pa delali brez eh, kakršne koli diskriminacije. Kakšne je torej časovnice? To je prvo vprašanje. Torej, v naslednji uri ali bomo poslali pismo vsem državam članicam, preposili bomo za kontaktne osebe v vseh državah članicah za razpravo o tem poročilu. Ne zato, ker želimo dobiti elemente tega poročila samo držav članic, sodelovali bomo tudi z agencijami, tudi z Beneško komisijo, z GRECOM, z številnimi drugimi partnerji in deležniki, da bomo imeli priložnost razviti, pripraviti naše poročilo. Imamo že kar nekaj možnosti, imamo tudi tako imenovano lestvico, scoreboard, no ampak eh, začeli bomo takoj s kontaktnimi osebami v državah članicah, imeli bomo prve pogovore z državami članicami februarja oziroma maja in eh, seveda bom obvestil svet in parlament, morda tudi odbor Libe, glede napredka, ki ga bomo organizirali v pripravah na takšno poročilo. Kaj je pomembno? Omeniti moramo standarde. Kakšni so standardi, ki veljajo na različnih področjih? O tem bomo govorili, kajti pomembno je, da imamo določene standarde iz sveta Evrope, Evropske unije in drugih institucij in eh, tudi Evropsko sodišče. To je zelo jasno ker ti komisija vsekakor želi izvajati te odločitve z Evropskega sodišča. Torej, osnova bo najprej definicija standardov, potem opis situacije v vseh državah članicah, glede enega vprašanja, in potem seveda tveganje, ki ga zaznamo v državah članicah, in potem priporočila. Zdaj, glede kakšnih vprašanj, najprej neodvisnost pravosodja, to je zelo pomembno, to je morda prvi element vladavine prava, neodvisna sodišča in tudi možnost, da ta sodišča ščitijo vaše pravice. Potem je tu tudi drugo vprašanje, korupcija, tudi to naj omenim, kajti veliko vprašanje je bilo glede korupcije, glede organiziranega kriminala in tako naprej. Res je, da potrebujemo jasno ukrepati na tem področju, ne le v mehanizmu, ampak tudi z drugimi urodji, to je pomemben element tega mehanizma. In tretji element je medijski pluralizem, in potem bomo videli, ali je treba dodajati še druge zadeve. Zakaj? Zato, da dobimo na koncu neko prvo poročilo. Morda ne želimo zajeti vseh možnih vprašanj v tem prvem poročilu in bomo imeli druga orodja za to, da zajamemo druge elemente. Če omenim samo enega, imamo tudi posebno poročilo o listinju temnih pravicah, morda bomo imeli tudi poročilo komisije o demokraciji in tako naprej. Tako da na koncu koncev bo možno uporabiti vsa ta orodja, ampak začeti želimo z določenimi specifičnimi vprašanji, ne le neodvisnost pravosodja, ampak nasploh opis situacije v vseh državah članicah in na tudi analiza tveganja in potem določena priporočila. Zakaj? Najprej zato, da se izmenjujejo najboljše prakse, da se zagotovi preventivna vloga, ali je torej možno izboljšati kulturo vladavine prava v Evropski uniji, ali je možno prepričati države članice, da se vendarle premaknejo, da sprejmejo najboljše standarde na različnih področjih. Zdaj, seveda, če bo to potrebno, bo to tudi dober inštrument za to, da se uvede oziroma sproži postopke zaradi kršitve, če je to edina rešitev, ki ostane to bo tudi dober inštrument za druge vrste razprav. Vem, da zdaj poteka razprava okrog eh, večletnega finančnega okvira o morbitnem pogojevanju, ampak na podlagi česa, eh, morda na podlagi takšnega poročila z zelo specifičnimi elementi, na podlagi analize vladavine prava. Bi bilo to možno uporabiti tudi na drugih področjih. Ne bom uh, eh, se preveč govoril o e-dokaznem gradivu, vem, da imate tudi razprave na to temo. Eh, tudi v povezavi z vladavino prava v državah članicah. Morda je to poročilo dober element razprave o tem. Torej, poskušam biti v položaju, da imamo v času nemškega predsedovanja sveta pripravljeno poročilo, da bomo imeli potem resno razpravo o tem poročilu v okviru dialoga, ki bo organiziran pod nemškim predsedovanjem. In seveda to poročilo je poročilo komisije ki bo šlo na svet, če svet želi organizirati politično razpravo na ravni držav članic in eh, to poročilo bo potem seveda prišlo tudi na parlament in na vas je, da organizirate razpravo o tem poročilu in o morda tudi drugih eh, elementih, eh, ki jih boste prejeli. To je torej zelo pomembno po mojem mnenju, kaj ti gre za najboljši način, kako na koncu koncev poskrbeti za isti proces glede političnih kriterijev naše unije, naših eh, vrednot, potem imamo tu še proračunske, proračunsko situacijo in proces konvergence v različnih državah članicah. In prepričan sem, da je skrajni čas za to. Imeli smo veliko razprav o tem že v preteklosti. Eh, letos torej bomo imeli prvo takšno poročilo. No in potem so tu še tudi druga orodja in tudi ta druga orodja bomo uporabili, člen 7 pa tudi postopek zaradi kršitve in druge elemente, tudi zato, da se promovira kultura vladavine prava v državah članicah z najrazličnejšimi aktivnostmi. Toliko torej glede tega, to je najpomembnejši element eh, vladavine prava, da se zopet začne s tem procesom, da se začne s politično razpravo o vrednotah, o členu 2 pogodbe. Še en element, ki ga želim omeniti, zadeva EPPO. Več komentarjev smo slišali na to temo. Kot prvo naj povem, da želim predvsem govoriti o tem, da mora EPPO začeti delovati do konca letošnjega leta. Od novembra 2020 mora EPPO delovati. Zdaj imamo glavno tožilko, imamo tudi kolegi, In, ja. tu je pomembno, da sodeluje ena od držav članic, da bomo v svetu lahko sprejeli odločitev in potem je to tudi stvar proračuna. Prejel sem vse elemente proračuna od prejšnje komisije, v predlogu prejšnje komisije ste verjetno videli predloge glede večletnega finančnega okvira in kar zadeva delovanje EPPO. Zavedam se, da da zdaj potekajo nove razprave okrog tega. Potekajo nove ocene, to vse bomo analizirali, o vsem tem se bom eh, pogovoril z gospodom Kovesi, seveda sem čisto pripravljen, da nastopi pred vami, eh, pred svetom, da predstavi novo stanje glede proračuna in če bo potrebno, bomo seveda zahtevali povečanje proračuna v kontekstu razprave o večletnem finančnem okviru, ampak najprej moram imeti na voljo vse elemente. Prvi nek dokument že imam na to temo, ampak eh, moram dobiti pojasnila gospe Kövesi in eh, njenih eh, zaposlenih, da potem vidimo, ali je zadeva pripravljena. Predsednik Evropol je bil tu tik pred menoj. Zdaj, če se bodo pokazale kakšne potrebe tudi na ravni Eurojusta zaradi novih projektov, ki so potrebni, če je potreben višji proračun za Eurojust, bomo tudi tu zadevo natančneje analizirali, kajti kot rečeno, prejel sem predlog eh, prejšnje komisije glede agencij, tudi glede Eurojusta. Vem, da nov večetni finančni okvir predvideva nižji proračun, ampak zopet sem eh, pripravljen o tem govoriti z Eurojustom, da bomo imeli jasno sliko in da potem vidimo, ali imamo kaj manevrskega prostora na ravni komisije, na ravni parlamenta in seveda na ravni sveta. Sedajne številke pa so rezultat eh, odločitve komisije iz maja lanskega leta, ampak tudi glede tega imamo lahko odprt dialog z Eurojustom. Glede GDPR. Kot prvo, že od samega začetka sem dejal, da želimo pravilno implementacijo GDPR. In eh, zato seveda lahko podpremo, pomagamo določenim nacionalnim organom, da zagotavljamo eh, korektno implementacijo GDPR. Možno je torej zagotoviti podporo, tudi finančno, tehnično podporo. Sveda pa na koncu koncev, na koncu tega procesa, je možno sprožiti tudi postopke zaradi kršitve. Imamo to možnost, da pomagamo, če je to možno, če bomo imeli odlično sodelovanje z državami članicami in po potrebi tudi, da gremo pred sodišče in da zahtevamo boljšo implementacijo vseh elementov GDPR. Prepričan sem tudi, da moramo najti način za boljšo implementacijo državljano na splošno gre za odličen inštrument, nisem pa prepričan, ali je to inštrument, ki ga uporabljajo vsi državljani. Gre za to, da bomo morda z umetno inteligenco imeli nekaj novih možnosti, no, za nove aplikacije, da bodo državljani lahko pravilno uporabljali GDPR in eh, z nacionalnimi organi bomo delali na tem. Vem, da poteka veliko razprav o razvoju dogodkov v Združenem kraljestvu kolegi ste govorili o tem, eh, predvsem kar zdaj v GDPR, omenili ste mm, razmere tam, seveda bomo stvari spremljali. Začeli smo z razpravo, vem, da imamo časa za pogajanje zelo malo, leto dni, ampak eh, v prvi vrsti je to odločitev na strani Združenega kraljestva, da se odloči, ali bodo zaključili s pogajanje konec leta ali ne. Kot veste, bi predsednik vlade lahko eh, odločil tudi drugače. Eh, tako da vse, kar bomo delali, poglobljeno na tem, analizirali situacijo in seveda bomo zagovarjali pravilno izvajanje GDPR, kot rečeno, gre za zgled za preostali svet. Prepričan sem, da je dober napredek tudi drugot eh, po svetu glede izvajanja in glede zaščite osebnih podatkov in je zelo natančno bomo spremljali situacijo v Združenem kraljestvu s tem v zvezi in treba je omeniti tudi razpravo glede e dokaznega gradiva. Ne želim zdaj kakorkoli vplivati na parlament in eh, njegove odločitve, ker parlament še oblikuje stališče, ampak vsekakor pričakujem vaše stališče. Pravite, da komisija ima stališče, ja, ima, ampak zdaj čakam na konkretne predloge parlamenta, tudi glede eh, tega predloga komisije in da potem začnemo s trilogom. In v trilogu, ja, jasno, bom poskušal eh, vplivati in vas pripričati, da potrebujemo nekaj na področju e-dokaznega gradiva. Vemo, da so težave s temeljnimi pravicami, vladavino pravo nekateri držav članicah na tem področju, ampak to je tako kot pri večletnem finančnem okviru. Če nimaš proračuna, ne potrebuješ pogojevanja. Če nimaš možnosti delati z e-dokaznim gradivom, z dostopom do e-gradiva iz drugih držav, potem niti ne potrebujete nobene izjeme. E, tako da najprej moramo sploh ustvariti ta nov mehanizem in prepričan sem, da je to pomembno, kaj debo bonom razumem, da moramo delati odločne na korupciji, organizirane kriminalitete in tako naprej, ampak organizirana kriminaliteta in e, o tem ste večkrat spraševali, je čezmejna dejavnost v narekovajih. E. Korupcija, organiziran kriminal, je nekaj, proti čemur se ne moremo boriti, če nimamo dostopa do e-dokaznega gradiva. In težko postaja v današnjem svetu učinkovito delati na tem brez tega. Tako da potrebujemo uravnotežen pristop in na tem bomo vsekakor močno delali. No, še nekaj v zvezi z ZDA. Tudi v zvezi s tem ste postavili vprašanje. Um, Sam ne želim sklepati ničesar ZDA, eh, dokler ne bo sprejeta notranja odločitev na evropski ravni. Potrebujemo namreč skupno evropsko vizijo in potem bomo videli, kakšne so možnosti, da se premaknemo naprej pri določenih vprašanjih s partnerji. No, glede dokazov so stvari jasne, potem pravice žrtev. Videl sem, da je parlament podal nekaj predlogov. Prvi element pa je, da da se eh, za vse žrtve uporablja isti nabor eh, pravic in urodi. Vem, da smo veliko pozornost namenjali žrtvam terorističnih napadov. Eh, to je povsem logično, kajti prišlo je do precej teh terorističnih napadov v zadnjih letih v Evropi. Ampak obstajajo pa tudi druge žrtve in pomembno je organizirati ustrezen proces in imeti nabor rešitev za različne vrste žrtev. Govoril sem tudi o strategiji, ne vem, mogoče nisem uporabil prave besede. Gre za obdobje, od 2020 do 2024. Ne bomo čakali do leta 2024, preden bomo začeli z delom, ne takrat bo že prepozno. Gre za strategijo za obdobje od 2020 eh, do 2024 in sicer eh, gre za strategijo o pravicah žrtev. Tukaj bomo res eh, trdo delali, da rešimo ta vprašanja. Potem pa še organiziran kriminal in korupcija. To bo pomemben del uh, mehanizma za vladavino prava. Poleg tega pa bomo pripravili tudi nove instrumente, s katerimi bomo skušali pomagati toživcem pri njihovem ukrepanju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Skušali bomo seveda ukrepiti koordinacijo in pa sodelovanje in če bo možno zagotoviti boljšo harmonizacijo na evropski ravni, eh, bomo poskusili tudi to, ampak mm, zaenkrat tega ne moram napovedati. E, dokazno gradivo pa je tudi pot boja proti tovrstnim kaznjivim dejanjem. No, kar se tiče umetne inteligence, tukaj želim ponoviti, da pripravljamo belo knjigo, ki naj bi bila objavljena 19. februarja. Prosim, Eh, če počakate na sporočilo kolegije v zvezi s tem. Nimam še vseh odgovorov, ampak eh, v okviru svojega eh, portfelja pa sem odgovoren za to, da se osredotočimo na človeka, ko govorimo o umetni inteligenci. Treba bo zaščititi temeljne pravice in se boriti proti vseh vsem oblikam diskriminacije. Eh, in sicer eh, na vseh področjih uporabe umetne inteligence. Poleg tega je v moji pristojnosti tudi to, da organiziram varnostno mrežo za varnost eh, proizvodov. Imamo tudi splošno direktivo v zvezi s tem in potrebujemo takšno varnostno mrežo za mm, različne možnosti, do katerih lahko pride pri uporabi umetne inteligence. Isto velja za odgovornost. Tudi na tem področju moramo še delati. In eh, mogoče bomo oblikovali skupna pravila za eh, vse možnosti, do katerih lahko pride. Nisem pa proti vertikalnemu pristopu. Mogoče je ta tudi potreben na določenih področjih. Mogoče tako lahko naredimo več ali pa eh, delo organiziramo drugače. Naprimer v zdravstvu. Vem, da obstajajo specifične situacije in mogoče je tam potreben tak pristop, mogoče tudi pri prometu eh, ali pa še na drugih področjih. Eh, sam se zavzemam za horizontalni pristop, za začetek. Eh, s tem bomo zajamčili različne ukrepe, ki jih pripravljamo, ampak ne izključujem pa tudi vertikalnega pristopa. Imeli bomo tudi posvetovanja po beli knjigi in zanimivo bo z vsemi partnerji razpravljati o tem. No, gospod predsednik, mm, skušal sem odgovoriti na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Mogoče naj se še enkrat vrnim na mehanizem za pravno državo. To bo pomembno urodje. Vem, da obstajajo v zvezi s tem tudi velika pričakovanja. Ampak eh, Že prej sem na svojih drugih funkcijah razpravljal pogosto o možnosti boljšega sodelovanja med državami članicami. Zdaj pa se moramo lotiti dela. Pripravljen sem se vrniti v vaš odbor, razložiti, kako poteka pripravljalno delo, ampak tega dela se res moramo lotiti poročal eh, vam bom v drugi polovici leta eh, in eh, do takrat bomo imeli že možnost razpravljati o poročilu skupaj s parlamentom in svetom. Do takrat bo tudi potekalo pripravljalno delo in uporabili bomo še druga orodja. Naj pa omenim samo en element v zvezi z eno državo res smo začeli s postopkom zaradi kršitve in zahtevali tudi eh, umestne oziroma začasne ukrepe na polskem. Eh, šlo je za disciplinske postopke. In zdaj je polski parlament razpravljal o novem osnutku zakona. Je pa še prezgodaj, da bi eh, eh, zdaj eh, to omenjal, zato ker ne poznamo še besedila, videli bomo, kakšna bo končna verzija. Eh, Vidim pa tudi, da je v dvorano stopilo hrvaško predsedstvo, tako da nočem biti predolg. Vrnil se bom še v vaš odbor in uh, z vami govoril o vseh teh temah. Upam, da bomo lahko v naslednjih mesecih začeli s trialogom o e-dokaznem gradivu. Hvala, komisar Reinders, hvala za vaš trud eh, v tej razpravi za vaše odgovore. Kot ste videli, mm, je delovna obremenitev zelo velika, veliko dela nas čaka in tudi velika pričakovanja obstajajo v zvezi s tem. E-dokazi so tukaj ključnega pomena, kaj ti to bo vplivalo ne samo na notranje analize političnih procesov znotraj EU, ampak tudi eh, v v odnosih s tretjimi državami, kot so naprimer ZDA. Eh, komisar, prosim, kar ostanite tukaj z nami, zagovorniškim pultom. Eh, k nam pa prihaja tudi namestnik premijeja Hrvaške vlade in pa predstavnik predsedstva. Poročal nam bo o ministerskem srečanju PNZ med EU in EU in ZDA. Eh, to srečanje je potekalo 10. in 11. decembra. Dobrodošli, namestnik premijeja, gospod Davor Božinovič. Vi zastopate hrvaško predsedstvo. Ste tudi minister za notranje zadeve. In prisotnosti komisarja Reindersa, ki je že govoril danes z nami, eh, boste predstavili srečanje PNZ. Danes do povdne smo s komisarjem že govorili o eh, kibernetski varnosti, vizumski recipročnosti, o eh, varnostnih ukrepih in tako naprej. Zdaj pa eh, nas zanimajo še vse teme, ki jih je obravnavalo ministersko srečanje PNZ med EU in ZDA. Na voljo imamo 45 minut do 12.30 bo trajalo to srečanje in potem imamo še sestanek koordinatorjev. Imeli bomo tudi popovdanski del zasedanja eh, odbora Libe, kjer nam bo Hrvaško predsedstvo predstavilo svojo agendo za naslednjih šest mesecev. Najprej bodo v Na tem delu vse je spregovorili koordinatori, potem pa še preostali člani, tisti, ki eh, bodo tukaj ostali eh, tudi ob koncu tega dolgega jutranjega sestanka. No, pa kar začnimo. Gospod Božinovič. Hvala, gospod predsednik, da ste povabili hrvaško predsedstvo, da eh, vas obvesti o tem, kako je potekalo ministersko srečanje PNZ med EU in ZDA. To srečanje je bilo v Washingtonu 10. in 11. decembra. Mm. Povedal bom, katere teme smo obravnavali. E, finsko predsedstvo je sopredsedovalo, finski e, pravosodni minister je bil to in pa komisar Reinders. Ona dva sta sopredsedovala na evropski strani. In potem za mano bo spregovoril tudi komisar. No, kot je značilno za dialogo PNZ z ameriško stranjo, je tudi ta vrh potekal v zelo pozitivnem duhu. Obe uh, strani sta podarili svojo zavezo, da boste še naprej sodelovali na področju PNZ. To je v skupnem interesu. Gre tudi za operativno sodelovanje. Delegacijo ZDA so zastopali William Barr, eh, generalni tožilec, in pa tudi Chad Wolf, ki je notranji minister. In to tudi dokazuje, kako pomemben je za ZDA dialog OPNZ z Evropsko unijo. Europol in Eurojust sta tudi bila zastopana, pa tudi predstavniki službe za zunanje delovanje in pa predstavniki koordinatorja za boj proti terorizmu v EU. No, kot se gotovo zavedate, cilj teh eh, ministerskih srečanj ni v tem, da bi se dogovorili o novih instrumentih eh, za sodelovanje med EU in ZDA. Gre za odlično priložnost za to, da drug, drugemu damo informacije o um, razvoju dogodkov. Razpravljali smo o boju proti terorizmu, to je bila ena ključnih tem in obe strani eh, na tem področju že dolgo sodelujeta. Eh, dosegli sta tudi vidne rezultate za varnost naših državljanov. Potem smo govorili tudi o izmenjavi informacij eh, za namen boja proti terorizmu. Ehm, ZDA tudi delijo z Europolom in državami članicami podatke zbrane na terenu in pa podatke v okviru PNR. Potem se soočamo tudi s porastom eh, skrajno desničarskih eh, skupin na obeh straneh. Um, je treba razumeti tudi mednarodne povezave med temi skupinami. Obe strani sta sprejeli nedavno tudi ukrepe proti hibridnim grožnam in um, govorili smo o tem, pa tudi o eh, kemijskih eh, in jedrskih grožnah. Spregovorili smo o varnostnih eh, ukrepih glede dronov. Naša skupna ocena je, da te grožne predstavljajo razlog za skrb, še posebej, ko gre za zaščito kritične infrastrukture. In uh, Mm, treba bo razmisliti o skupnih pobudah za boj proti tem grožnjam. Potem kibernetska varnost, eh, tudi to predstavlja veliko skrb za EU in ZDA. Mm, izvajanje 5G je bilo predmet razprave na obeh straneh. Obe strani sta se strinjali, da je treba eh, obravnavati eh, grožne povezane z. Eh, varnostjo, predvsem, ko gre za eh, dobavno verigo, ki je zelo razdrobljena na področju 5G. Potem kibernetski prostor, eh, ministri so tudi govorili o pogajanjih med EU in ZDA, o čezmejnem dostopanju do e-dokazov, pa tudi o pregledu drugega protokola konvencije iz Budimpešte v zvezi s kibernetskim kriminalom. Ministri so govorili tudi o izzivih, eh, ki jih eh, eh, predstavlja kodiranje strani kriminalcev. Ob vsem tem ne smemo pozabiti na varstvo temeljnih pravic in pa zagotavljanje dostopa organom pregona do teh kodiranih sporočil. Potem smo se ukvarjali tudi s kibernetskimi grožnami in pa kampanjami dezinformacij. To vse zelo škodi naši demokraciji. Spomnili smo tudi eh, na nedavno srečanje med strokovnjaki iz EU in ZDA, kjer so si eh, leti izmenjevali informacije in izkušnje v zvezi s tem, kako zaščititi volitve v državah članicah. Potem eh, recipročnost na področju vizumov. Morali bi zagotoviti takšno recipročnost med 28 državami članicami in pa ZDA. Obe strani sta pozdravili napredek na tem področju. Eh, eh, za Polsko zdaj tudi velja ta poseben režim imamo pa še štiri države, ki eh, želijo vstopiti v ta program. Besedo bom zdaj predal komisarju Reindersu, da nas še dodatno obvesti o tem ministerskem srečanju. Hvala, gospod Božinovič. Zdaj pa prisluhnimo še mnenju komisije, preden potem damo besedo koordinatorjem. Hvala. Zahvalil bi se hrvaškemu predsedstvu za te uvodne besede in za predstavitev glavnih tem, o katerih smo razpravljali. Sam sem bil prvič eh, na takem ministerskem srečanju v svoji novi funkciji in mislim, da eh, je ta dialog zelo pomemben, predvsem, ko gre za operativno sodelovanje in ko gre za ključna, um, zaskrbljujoča vprašanja. No, kar se tiče grožen. Um, smo razpravljali tudi o tujih terorističnih eh, borcih, pa o PNR, eh, potem eh, desničarski ekstremizem, o tem smo govorili, pogovarjali smo se o boljšem dostopu do informacij in do uporabe teh podatkov v kazenskih postopkih. Izmenjava informacij dobro deluje in to pomaga tako zdaj, da kot državam članicam. No, kar se tiče dogovora v PNR, so uh, udeleženci pozdravili skupno oceno, ki je bila narejena pred kratkim in uh, zagotovili, da bo končno poročilo kmalo pripravljeno. Um, določene podatke mora še zagotoviti ameriška stran. Potem um, smo govorili tudi o sodbi sodišča v zvezi s PNR s Kanado. Uh, in pa o učinkih eh, te sodbe, pa tudi o organizaciji za civilno letalstvo. Eh, stran eh, ZDA je sprožila tudi vprašanje skrajnih desničarskih skupin, ki se borijo za nadvlado belcev. O tem smo govorili in s tem se bomo ukvarjali tudi tukaj v Evropi potem eh, naj povem, da sodelujemo z eh, ZDA tudi glede bioloških, kemijskih in jedrskih eh, groženj. Imeli smo konferenco na visoki ravni o uporabi dronov, ki sta se udeležili obe strani. Potem kibernetska varnost. Tukaj je glavna tema bila uporaba infrastrukture v mreži 5G in pa nevarnosti, ki jih to prinaša. No, še posebej so te nevarnosti povezane z dobavno verigo in pa z različnimi agencijami in organi pregona. ZDA eh, izvajajo kampanjo, da bi eh, države članice umaknile določene elemente pri zagotavljanju eh, omrežja 5G. No, govorili smo tudi o ukrepih eh, za eh, zmanjševanje eh, grožen. Potem smo se usredotočili tudi na kibernetske grožne. Imamo tudi mm, čez, dogovor o čezmejnem eh, dostopanju do e dokazov med obima stranema. Eh, to srečanje je pokazalo, da so se pogajanja o tem dobro začela, ampak eh, evropska stran bo eh, lahko eh, ta sporozum zaključila šele takrat, ko bo dosegla dogovor na notranji ravni, torej znotraj EU. Bomo videli, kako bodo potekala pogajanja. Upam, da se ne bodo preveč zavlekla. Evropski parlament pri dvostranskih sporazumih z državami članicami nima vloge. Eh, Aleksandra George Kruder je eh, glavna pogajalka in lahko vam povem, da so zaenkrat stališča še precej eh, različna. Ehm, bomo pa skušali ta stališča zbližati in doseči nek skupni imenovalec. Tukaj sta obe strani se tudi zavezali k sodelovanju, še posebej, še posebej v zvezi z drugim dodatnim protokolom konvencije o boju proti kibernetskemu kriminalu. ZDA tukaj močno potiskajo, močno pritiskajo na to, da bi bila sprejeta načela v zvezi z ponudniki storitev, da bi se uh, prekinilo kodiranje, ko gre za preiskave. Treba pa bo spoštovati zahteve zasebnosti. Eh, enkripcijo eh, uporabljamo tudi zato, da se zaščitijo temeljne pravice in če bi to omejili, potem bi lahko ošibili varstvo podatkov in upam, da bodo ZDA še naprej z nami govorile o teh temah. No, kar pa se tiče volitev, so ministri pozdravili eh, srečanje 26. novembra 2019 na ministerski ravni. Um, to mora ostati srečanje visoki ravni, kjer si strokovnjaki izmenjujejo najboljše prakse. Eh, ZDA se osredotočajo tudi na kritično infrastrukturo in kibernetsko varnost. To srečanje je bilo pozitiven korak naprej. Pogovori se bodo nadaljevali tudi eh, glede eh, brezvizumskega potovanja v ZDA. Sam sem pozval k hitrejšemu napredku in prosil State Department naj zagotovi eh, tudi podatke o stopni zavrnitev vizumov. Mm, tako bodo države članice lahko sprejele bolj ciljno usmerjene ukrepe. mi smo Washington že pred leti pozvali k eh, brezvizumskim potovanjem, ki morajo biti vzajemna, torej brezvizumski režim mora biti vzajemen med obima stranima. In o tem bomo tudi še govorili na naslednjih srečanjih. No, ko gre za program brezvizumskega režima, eh, sem spomnil na eh, zahtevo parlamenta, da ta režim velja za vse evropske države članice. In ob robu sem imel tudi uh, dvostranski sestanek oziroma srečanje z um, generalnim tožilcem in pogovorila sva se tudi o pristopu ZDA do problematike inkripcije. Hvala. Hvala, komisar Reinders. Eh, no, recipročnost. Eh, kar dobro bo začeti s tem. Zdaj pa se prosim vsi držite časovnih omejitev, tako da boste lahko vsi spregovorili, ne samo koordinatorji. Samo še pol ure imamo, potem sledi sestane koordinatorjev in popovdne bo spet Hrvaško predsedstvo predstavilo svoje prioritete. No, spregovoril nam bo zdaj gospod Melo eh, kot eh, koordinator ELS. Hvala gospod eh, minister, eh, hvala gospod komisar, eh, da sta predstavila te teme. Mislim, da je zelo pomemben intenziven dialog z ZDA glede številnih področji, ki zadevajo skupno varnost in vzajemno varnost za naše državljane. Prednostna naloga za nas je, da ne pustimo zadaj nobene države članice, ko gre za odnose EU z drugimi državami. Ampak zaenkrat je pet držav obravnavanih drugače ko gre za vizumsko recipročnost eh, in pa za program eh, eh, opustitve vizumskega režima. No, ali nam lahko prosim predstavite časovnico, kdaj naj bi bil dosežen napredek na tem področju? Ko gre za tuje borce, imamo tudi ljudi, ki so jih vizumili, sile ZDA zajele na konfliktnih območjih. Eh, kako je s tem, ali se lahko pričakuje kak napredek? Potem smo decembra imeli to skupno srečanje med EU in ZDA in ne vem, ali je bil velik poudarek tudi na. Eh, informacijah, ki se jih pridobi na uh, bojiščih eh, in ki se jih potem uporablja z, v postopkih na sodišču. Ali nam lahko kaj več poveste o tem? Pa še e-dokazi. Zanima me, kateri korake v pogajanjih med EU in ZDA so že bili narejeni. Vemo, da se o tej temi še vedno razpravlja tukaj v Evropskem parlamentu. Uh, in vemo tudi, da končno besedilo še ni bilo potrjeno. Hvala. Hvala, gospod Melo. Gospa Sipel v imenu SND. Hvala. Bom kar nadaljevala tam, kjer je kolega Melo končal. Nisem zadovoljna s pogajanji z ZDA, kar se tiče e-dokazov. In eh, ničesar eh, ne moremo skleniti, preden ne bomo imeli stališča na evropski ravni, ampak pogajanja že potekajo, pogovori potekajo in uh, obstaja tudi strah, da bi lahko ZDA eh, pripravila dvostranski dogovor, kot ga je že z Združenim kraljestvom. Um, um, nekateri dogovori so lahko uspešni, drugi ne, ampak eh, mislim, da uh, to ni razlog, da bi uh, tukaj zmanjšali naše standarde, ko gre za um, organe pregona. No, kar pa se enkripcije tiče, vemo, da je ta zelo pomembna na številnih področjih, tako da me res zanima, ali imate že kakšne ideje o tem, kako bi lahko omogočili dostop uh, enkripcijskim podatkom, ne da bi. Uh, Zmanjšali zaupanje v te enkripcijske sisteme rekli ste, da dostop lahko damo samo javnim organom in pa vladam, ampak enkrat, ko so vrata odprta, um, lahko to uporabi veliko ljudi. Zanima me, ali ne bi bilo treba najti drugih načinov, kako priti do informacij, eh, ne pa da eh, govorimo o enkripcijskih podatkih, kodiranih podatkih. No, potem eh, izvedba volitev, ki morajo biti svobodne in poštene. To je res, ampak skrbi me eh, razprava o tem ZDA, kaj ti sistem, volivni sistem v ZDA eh, sproža številne pomisleke. Eh, predvsem glede na to, da omogoča voljivcem, da gredo na volitve, ampak včasih potem to ni izvedljivo. Mislim, da bi morali biti pozorni na to, kaj se dogaja na elektronskem področju in kako um, določeni ljudje v tem kibernetskem prostoru skušajo vplivati na druge. Hvala. To renew, Mrs. Intervelde. Gospa Intervelde, renew. Ja, hvala lepa, predsednik, hvala minister, hvala komisar. Naj začnem z naslednje besedami. Upam, da. Eh, napoved gospe von der Leyen, da bo ta komisija, geopolitična eh, komisija, pomeni tudi, da bo Evropska unija eh, malce bolj načelna in trdna v odnosu do naših ameriških prijateljev. Zgodovinsko smo bili namreč precej podrejeni. In tu imamo kar nekaj dosjejev. PNR, moj najljubši, je med prvimi, ki ga bom omenila. Eh, očitno je, da sporazum z ZDA niti slučajno ne ustreža standardam, eh, ki, eh, smo ga, ki smo jih vzpostavili tu v EU, pa tudi pred Evropskim sodiščem. Mislim, da je ta komisija obvezana tudi pravno obvezana, da eh, prekine izvajanje eh, tega sporazuma, ki eh, jasno krši evropsko pravo. Prav tako bi rada videla tudi nekaj dokazov, kajti 17 let že poslušamo, da sporazum PNR z ZDA je ključen za varnost, ampak še vedno nismo prejeli nobenih dokazov, ki bi to dokazovali. To je res škandal tu imamo eh, ZDA, ki ne priznava, da je to v pristojnosti EU in naše državljane obravnavajo drugače. In Evropska komisija, vem, da ste vi ravno kar nastopili mandat, ampak eh, vaši predhodniki so to preprosto sprejeli. Zdi se jim, da je bolj potrebno, da so eh, prijatelji z američani, kot da branijo uh, Eh, pravice državljanov. Eh, saj ne gre tu samo za pogajanje. Eh, vsi ti ljudje so evropski državljani in američani niso tisti, ki bodo odločali o tem, kakšne so njihove pravice. Komisija je pravno obvezana, da da predlog, da se suspendira izvajanje tega sporazuma. Eh, in vaši predhodniki eh, so eh, na to prošlo odgovorili, da tega ne bodo storili, ker je to politično. Upam, da boste vi to naredili. Kar se tiče e-dokaznega materijala, sama ne rada delam svoje zakonodajno delo z. z puško, ki je usmerjena v mojo glavo. Kakšni prijatelji so to, ki zahtevajo uh, takšne žrtve od nas? To bi bilo prav gotovo kršenje evropskega prava in mislim, da Evropska komisija mora američanom povedati, eh, mi se bomo z vami pogajali takoj, ko bomo imeli evropsko direktivo. Vi pravite, komisija pravi, uh, Eh, sklenili bomo ta sporazum, ko bo eh, direktiva pripravljena, ampak ne gre samo za eh, sprejemanje sporazuma, gre za pogajanja, kajti ne vemo še, kakšni bodo evropski standardi. In poleg tega smo se strinjali, da bomo poslali Evropski komisiji dopis eh, na to temo, ampak koliko razumem, eh, eh, ta dopis, ki smo ga zahtevali že oktobra, novembra, še vedno ni bil poslan. In zato prosim, da pošljete ta dopis, zato da se bo komisija lahko odzvala. To, ta dopis je bil poslan. Včeraj še ni bil poslan, torej v tem primeru je to res zelo nedavno. Dobro, gospod Brajer, zeleni. Hvala. Komisar, eh, mislim, da moramo imeti pred očmi naslednje. ZDA ne nudi isto teh eh, jamstev eh, za spoštovanje temeljih pravic, eh, kot mi v Evropi imajo masovno nadzorovanje državljanov, boj proti terorizmu, ki vključuje tudi mučenje, ciljen, ciljeno ubijanje, izven sodne procese in tako dalje. In uh, Tu gre resnično za uh, vprašanje varnosti. Ne moremo sodelovati z ZDA na, področju, uh, na področjih, ki uh, se dotikajo človekovih pravic. Ne moremo uh, sodelovati z državami, ki uh, ne nudijo istih jamstev za uh, človekove pravice oziroma samo izjemoma, kajti sicer bo lahko prišlo do kršenja temeljnih pravic. Strinjam se. Uh, da glede eh, sporazuma PNR, da je to čisto jasna eh, kršitev evropske zakonodaje in sodbe Evropskega sodišča. Komisija nas eh, prosi, da se ponovno pogajamo o teh sporazumih, potem, ko bo sprejel, sprejet sporazum z Kanado. Ali komisar lahko potrdi, da ste naklonjeni tem tem ponovnim pogajanjem in zanima me tudi, kako so se na to odzvale ZDA. Na to, glede kriptiranja. To je vprašanje varnosti in uh, zato potrebujemo učinkovito uh, kriptografijo, kajti uh, to je lahko, uh, imamo dve um, vrsti. Uh, kriptografije. Imamo pozit, uh, Eh, učinkovito in eh, neučinkovito, odvisno od tega, komu damo eh, dostop. Ne moremo imeti zakonitega dostopa in izključiti nezakonitega dostopa. Namen kriptiranja je, da se onemogoči kakršen koli nezakonit dostop. In zato prosim, da ne, eh, ne oberete te poti. Če imate lahko dostop do podatkov, potem ti niso več eh, učinkovito kriptirani. Na to eh, pogrešam vsakič znova temeljne pravice. Temeljne pravice morajo biti prav tako pomembne kot vsa ostala vprašanja pregona in tako dalje, ko se pogajamo z. ZDA in prepričan sem, da bo, da bo to tudi del pogajanj za ZDA. Dobro, ne vidim nobenega zastopnika ID in EKR eh, e in zato bomo dali besedo GUE. Sonisa Smal. Hvala. Najprej bi komisiji položila na srce tole. Gospod eh, komisar, komisija je varuh naših pogodb, pogodb EU, eh, e ne ameriških. To ne pozabite, zadnja leta se to malce pozablja in to govorim seveda z nekoliko cinizma, pa vendar je to treba povedati. Sveda. Ni enostavno američanom, ko morajo spoštovati druge standarde kot svoje lastne. Uh, Ampak tako pač je. In eh, njihovi standardi so bistveno nižji, kot so naši. To je znano, to ni nič novega in uh, vemo, kako se to rešuje v ZDA. Imamo pa sistemski problem, s katerim eh, se moramo prav tako ukvarjati. In lahko samo povem, in uh, vsi in tudi vi. govoriti o tem, da je pomembno, da varujemo naše pogodbe, da skrbimo za. Naše interese, sicer ne vem, ne vem kje sedimo. Zdaj, ameriški zasebnostni ščit, Privacy Shield, kljub eh, kritikam, ki prihajajo iz parlamenta in kljub dejstvu, da se bo Evropsko sodišče tu še dogovorilo, pa je vendar tudi kar nekaj izboljšal glede tega vprašanja. In mene bi zanimalo, ali je ta tematika igrala kakšno vlogo in ali morda to vprašanje velja kakorkoli še. razreševati. Glede PNR, vemo, da je zadeva bistveno slabša za ZDA kot Kanada in zato je jasno, da so potrebne spremembe. Tudi mene zanima, kakšne učinke to ima, ali ste s tem v zvezi sploh eh, mislili spregovoriti oziroma na kakšen način naj bi to ukrepali. Tudi tu mislim, da je potrebno določiti nek rok, kako namreč eh, nameravate postopati potem E, dokazno gradivo ZDA. Torej, bilateralno je seveda popoln, popoln štos. Mislim, da lahko samo podprem stališče kolegic in kolegov in na koncu naše povem, da mi gredo kar. Lase po konci zelo me skrbi, predvsem me skrbi, kajti v prvi vrsti moramo varovati naše pogodbe. Hvala. Dobro, uh, mislim, da bosta oba gosta lahko odgovorita. Imam še um, dva poslanca, ki želita spregovoriti res eno minuto. Bom govoril uh, eh, angliško. Uh, eh, hvala lepa za vaše predstavitve. Rumunska in Cipar. Hrvaška, Bolgarija, Bolgarija, Romunija in Cipar so še preostale države članice EU, ki še vedno ne uveljavlja načela recipročnosti med EU eh, e in ZDA in zato so v situaciji, ki je popolnoma neenakopravna v primeravi z drugimi članicami EU. Jasno je, da države članice in komisija vedno znova izpostavljajo, kako je pomenilo, da kar seveda kvalitetno odgovarjajo na zahteve ameriške administracije. To me zanima, kateri ukrepi so tisti na strani EU, ki jih komisija izvaja za to, da podpira države članice EU, da se jih izvzame iz zahteve po eh, vizumski obveznosti in kako vidite prihodnost na tem področju. Um, Hvala lepa, predsednik. Eh, res. Eh, me eh, zanima, eh, zakaj eh, tu govorite o sporazumu z Združenimi državami, o e-dokazilih, kot s tem sploh še nismo končali tu in v Evropi in ko se sprašujemo, ali je to sploh, dokot smo tu sploh prišli. In prav tako lahko vemo, da Imajo ameriška podjetja dostop do podatkov eh, evropskih državljanov, eh, zato ker so pač eh, ta podjetja tista, ki itak obdelujejo te podatke. In zato se sprašujem, zakaj govorite o tem, da je treba s tem zaključiti čim prej. Ali gre tu samo za način, kako, boste na kako boste, bodo na mednarodni ravni lahko. Um, uvedli uh, uh, te uh, zelo nevarne presedane za nas. Hvala. Imamo še nekaj minut uh, za odgovor na ta vprašanja. Najprej uh, vi, gospod uh, namestnik premjeja Božinovič. Bom poskušal odgovoriti uh, na uh, skupine vprašanj. Naprimer, nekdo je omenil uh, sporazum PNR EU-Kanada. Lahko rečem, da ta sporazum ni bil predmet pogovora na tem sestanku. Na sestanku smo se osredotočali na Eh, te, na to, kako lahko izboljšamo uh, uh, sporazum PNR med ZDA in uh, EU. Veste, da je bil ta sporazum avtomatično za sedem let podaljšan. Uh, prav tako smo govorili tudi o skupni uh, evalvaciji o delovanju um, sporazuma uh, PNR in uh, Komisija bo verjetno imela več eh, podatkov, konkretnih podatkov v zvezi z tem. Kar se tiče vzajemnih vizumskih režimov, govorim v imenu eh, predsedstva in tudi, če bi govoril v eh, imenu svoje države, bi se močno strinjal. Tako komisija kot svet, kot predsedstvo sta, bili, sta bila zelo jasna glede tega, da Eh, je evropsko stališče tu povsem eh, jasno. Združene države morajo eh, dati vsem državljanom Evropske unije isti vizumski režim in to v imenu vzajemnosti. ZDA je edina država na svetu, katerih državljani imajo dostop uh, Eh, brez vizuma do eh, vseh držav EU, eh, e obratno pa ne velja. Prav tako smo zahtevali tudi pregleden proces, kar se tiče pogojev za, um, za program brezvizumskega potovanja in uh, upam, da bomo kmalo zabeležili konkretne, uh, konkretni napredek. Um, Eh, Poljska je sedaj stopila v ta eh, program brezvizumskega potovanja. Upam, da to je sicer že pozitivno, ni pa dovolj. In komisija bo tudi, upam, tudi v prihodnosti ustrajala pri tem, eh, pri ne vseh sestankih z ameriškimi sogovorniki. Kar se tiče e-dokazilnega gradiva, že dolgo časa potrebujemo bolj učinkovite eh, instrumente, ki bi omogočili neposreden eh, dostop eh, za organe pregone in pravosodne organe do teh dokazil. To je vodilo svet do tega, da je lani omogočil začetje pogajanj o EU-ZDA e dogovoru o dostopu do teh eh, dokazil in tudi eh, imenovali smo eh, glavnega pogajalca za Evropsko komisijo. In mislim, da bomo tudi slišali nekaj več o teh pogajanjih. Ampak nekaj je jasno. Končni sporazum med EU in ZDA bo moral biti skladen zakonodajo ki ureja to področje, ki je trenutno še predmet pogajanja. Prav tako bo to moralo biti tudi um, skladno z obstoječimi sporazumi med ZDA in EU glede varstva podatkov in pa vzajemne pravne pomoči. Nismo prišli do zaključka glede kriptiranja to je zelo dobra priložnost eh, za razpravo o tem vprašanju. To je težko vprašanje in veliki ziv za nas vse. Jasno pa je, da eh, potrebujemo eh, usklajeno mednarodno delovanje, če želimo vzpostaviti sistem, ki bo omogočil zakonito dostop organov pregona do teh uh, eh, e-dokazil. Omenjeni so bili tudi tuji borci. To je uh, eh, tuje sodelovanje ustaljeno med eh, ZDA in uh, EU. In na tem sestanku smo razpravljali o tem, kako okrepiti to sodelovanje zlasti med relevantnimi agencijami. Uh, Prav tako smo eh, govorili tudi o tem, kako lahko eh, evropskim agencijam damo več eh, dostopa do informacij in boljše deljenje teh informacij. Hvala lepa. Naj povem, da vas bom predstavljal vas, odbor Libe, na ehm, svetu PNZ v Zagrebu in sicer v četrtek in petek več pa bomo tudi slišali strani eh, mm, predstavnika hrvaškega predsedstva, kaj ti eh, predstavil bo tudi prioritete hrvaškega predsedstva. In sicer, če prav razumem, 27. Eh, januarja. Če dovolite samo besedo, prihodnji, prihodnja seja o odnosih EU-ZDA bo do maja Um, v Dubrovniku. Komisar, vi imate zadnjo besedo, preden zaključimo z uh, to jutranjo sejo, na to bomo imeli sestanek koordinatorjev in uh, popovdne bomo uh, nadaljevali sestankom. Hvala lepa. Ne bom ponavljal tega, kar je povedal eh, že eh, eh, podpredsednik vlade glede tujih borcev. Naj dodam samo to, da imamo zelo dobro sodelovanje z Europolom. Zelo koristno je, da imamo te, dvo, te sestanke dvakrat na leto z ZDA in vemo, da eh, si vedno prizadevamo za to, da bi um, pač naše partnerje prepričali o, o tem, da je o, eh, treba tu zabeležiti o, eh, napredek. Glede e-dokazil ne bom ponavljal, ampak kar sem že povedal na svojem zaslišanju 2. oktobra lani. Imamo za ZDA razprave o tem, ampak ničesar ne bomo sprejeli, uh, dokler ne bo eh, sprejet eh, jasen sporazum eh, glede notranjih pravil znotraj EU. Ampak zelo jasno je, da potrebujemo najprej notranji sporazum glede tega. Kar pa se tiče ščita zasebnosti, privacy shield, tu je treba izvesti eh, sodbo Evropska sodišča, to je jasno. Na to, glede eh, PNR eh, sporazuma med EU e in pa ZDA, poročilo o tem bo sprejeto aprila letos in to poročilo o ceni bo pokrivalo sporazum od leta 2012 do zdaj. Ta ocena bo. Um, pregledala eh, veliko širše um, delovanje in učinek eh, tega sporazuma eh, z vidika proporcionalnosti, z vidika potrebnosti in tudi z vidika razvoja pravnega okvira in pa sodne prakse. Ni bil namen skupne evalvacije, da bi nadomestili to evalvacijo Eh, da bi s tem nadomestili obstoječe eh, eh, ocene, ampak v tem postopku evalvacije smo razpravljali o zelo velikem številu primerov in tudi o ciljih te evalvacije. Čeprav razumem prispevke v zvezi z uh, kriptiranimi podatki. To je zelo kompleksno vprašanje in poskušal sem bolje razumeti, kakšni so nameni in razprave v ZDA. Ampak bi pojasnil, uh, kakšna je situacija na naši strani. Uh, kot je uh, svet ugotovil, uh, se uh, vedno bolj uporabljajo uh, ti kriptirani podatki tudi strani uh, kriminalcev in uh, Zato smo odločeni, da se bomo eh, soočili s tem izzivom. Eh, poleg teh eh, šestih praktičnih ukrepov, ki so že v poročilu o napredku in te ukrepe že implementiramo, komisija išče še druge rešitve. Komisija je prepričana, da ehm, uvedba sistemskih Um, dostopov uh, do podatkov um, uh, preveč uh, slabi varnost in zato komisije išče rešitve za to, da bi lahko dali dostop organom pregonov, pregona in pravosodnim organom Eh, sicer pa bi eh, zagotovili zelo močno eh, kriptografijo, zato da se zagotovi temeljne pravice, zasebnost, varnost podatkov in pa notranji trg. Lahko se spomnimo jasnega poziva držav, da se omogoči organom pregona eh, dostop do eh, kriptiranih eh, podatkov pri njihovem boju proti organiziranemu kriminalu. Komisija se zaveda občutljivosti tega vprašanja in iskali bomo rešitve, ki bodo sorazmerne in ki bodo spoštovali temeljne pravice. Poleg tega je komisija prepričana, da kakršnakoli rešitev se bo že našla, mora eh, eh, biti tudi eh, del robustnega vladnega mehanizma, s katerim se borimo proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu. Kar pa se tiče vizumskega režima, vem, je, kakšno je stališče parlamenta na to temo. vemo, da lahko dosežemo eh, napredek, če eh, ostajamo diplomatski, ustrajamo eh, pri naših stališčih. Naj spomnim, da novembra 2019 je Poljska v, pristopila k programu brezvizumskega režima ZDA. Eh, in eh, naj povem, da smo zavezani eh, na diplomatski ravni, da bomo zagotovili vsem državam članicam EU brezvizumski režim potovanja. In pomagali bomo državam članicam, da bodo izvedli, da bodo lahko upoštevali vse kriterije, ki so potrebne za dostop do tega programa. Združene države eh, so pripravljene sprejeti še preostale eh, štiri države v program, eh, ko bodo te države izpolnile pogoje. Vzajemni mehanizem pomeni, da mora komisija upoštevati vse eventualne posledice in lahko vam povem, da bomo sprejeli delegiran akt, če bo to um, vodilo v napredek, lahko pa bi se zgodilo, da bo to še poslabšalo situacijo in zato uh, si bomo prizadevali, da bodo te štiri preostale države pristopile uh, k temu brezvizumskemu režimu. Hvala lepa obema, uh, hvala lepa podpredsedniku vlade za poročilo o tem uh, sestanku eh, z ZDA. Eh, zahvaljujem se komisarju Reinersu, ki je vedno na voljo za uh, pojasnjevanje uh, njegovih uh, stališč, programov in tako dalje. Mm, in vemo, kako uh, ustrajen je uh, odbor Libe, zato se vam zahvaljujem in se vidimo ob 15. uri. Thank you. Thank you.